Ja, fej, liebe Kolleginnen und Kollegen. Drage kolegice in kolegi, prosim, zasedite svoje mesle. Začeli bomo z sestankom odbora. Ich frage, gibt es Änderungswünsche zu. Ima kdo kakšno željo spremembe dnevnega reda? Vidim, da ne. Torej je dnevni red sprejet v taki obliki, kot je pred vami. Za, kar se tiče tolmačenja, imamo na voljo vse jezike razen estonščine in malteščine. Pa še ena napoved. Danes bomo prvič delali po sistemu e-meeting. To je instrument, ki smo ga pred nedavnim sprejeli, namreč, da bodo tiste kolegice in kolegi, ki želijo delati z sistemi brez papirja to lahko storijo. Tudi tam vidite plakat v zvezi s tem in kolegice in kolegi iz uprave, ki skrbijo za ta sistem, so tukaj. Ta sistem ni odvisen od platforme, to vse temelji na spletu in cilj je, da se privrčuje papir, pri tem bi morali biti zgled, nikogar pa ne silimo v to. Zaenkrat to poteka na prostovoljni način osnovi, da bomo zbrali nekaj izkušnjo z vezi s tem, kako bo to delovalo. Usposabljanje smo že ponudili decembra v Štrasburgu, potekal pa bo še en januarja. Tako da boste lahko kolegice in kolegi, ki vas to zanima, pa tudi asistentke in asistenti, se boste lahko podučili, kako sistem deluje. Vsak je prisrčno vabljen. Tretja napoved. To so povratne informacije z triloga. Torej, prvič uporabljamo 70. člen, Early Second Reading, in tu smo obravnavali poročilo RIS. Potem pa imamo še delavnico na temo kakovost goriva in sicer bo potekal 20. decembra, to pomeni, To je ta teden ob 9.30 v konferenčnem centru Albert Boršet v Bruslju. Politične skupine so prejele vabila v zvezi s tem, torej tisti, ki se želijo tega odeležiti, so prisrčno vabljeni. Potem pa tretja točka, to je sprejet je um, zapisnikov. Imamo zapisnike 5. in 6. novembra ter 10. in 11. oktobra, če nihče nima pripomb, sta potrjena. Potem pa še četrta točka dnevnega reda. Tu imamo poročilo iz eh, podnebne konference COP13 v Dohi. Tam smo bili s kolegicami in kolegi. Bilo nas je 15 kot delegacija iz parlamenta. In moram reči, da smo imeli številna srečanja z ministri in predstavniki vlad. Vse je skupaj bilo zelo koristno. Govorili smo tudi s kitajskim um, namestnikom vodi pogajanj, govorili smo tudi o sistemu strgovanja z emisijami, o backloading pa tudi o letalstvu in ETS. Vse je bilo zelo koristno in moram reči, da je bila naša delegacija pozitivno šokirana nad izjavami ministra, da je bil stop the clock postopek v, na kitajskem sprejet zelo pozitivno in da želijo sodelovati z evropejci. Zanima me, kaj bo prinesla prihodnost in ali bomo tam res dosegli mednarodni konsens. Skušali smo se srečati s čim več parlamentarci, to tokrat ni bilo možno, kajti številni nacionalni parlamenti niso dovolili delegacijam potovati. Zato smo se predvsem srečevali z ministri in predstavniki vlad. Sami smo izvedli tudi nek stranski dogodek, ki je bil zelo dobro obiskan. Tam smo govorili o naših izkušnjah na poti do, do nizkooglične um, gospodarstva. Dvorana je bila zelo polna in razprava je bila dobra. Povabili smo številne strogovnjake, med drugim Ahima Štajnerja, što je vodja okoljskega programa Združenih narodov in tudi druge. Um, strokovnjake in to je bilo res zelo koristno. Kar se tiče same konference, pripotovali smo zadnji teden, tam smo bili od torka do petka oziroma takrat je potekal uradni del, kot pa je tradicija pri teh konferencah, se vedno stvari podaljšajo. Torej, mi smo imeli uradni mandat od torka do petka in naš program je bil predvsej obsežen nekaj sem jih že izbral in uh, vedno smo zasedali pozno v noč, v polurnih ali urnih. Uh, eh, Dobih, sodelovali smo pri posameznih delavnicah, ki so potekale tudi pod eh, vodstvom sodelovcev delegacije. Delegacijo je vodil Karl Heinz Florenc kot namestnik predsednika in pa sam sem tudi vodil. Odpeljali smo se v Doho, v prtljagi smo imeli našo sprejeto resolucijo. Dosegli smo majhen korak naprej pri vprašanju podnebne zaščite, pri lagajanju podnebnim spremembam. Velikega prodora nismo mogli pričakovati na konferencah, ampak na nekaterih področjih smo res dosegli napredek kar se tiče tudi durbanske platforme, pa tudi kar se tiče dolgoročnega sodelovanja in pa dolgoročnih akcij. Na pot smo spravili tudi protokol Kyoto 2, to ni veliko, ampak mislim, da to, kar smo mi sprejeli na plenarnem zasedanju, cilj dveh stopen, da smo s temi ukrepi, da s temi ukrepi, ki so bili tam sprejeti, potem ta cilj ne bo dosežen. Opazili smo, da v sami delegaciji Evropske unije, sedaj ne govorimo o delegaciji Evropskega parlamenta, ampak strani 27 ministrov je bilo potrebnega veliko usklajevanja med samo konferenco in mislim, da zadeve, ki bi se jih lahko bolj um, vidno predstavilo, kot so naprimer financiranja v napol javnih prostorih. Torej, naprimer, če smo se mi srečali z poslanci eh, in smo jim to predstavili, so bili zelo presenečeni in zato bi si bil želel, da bi ministri, kakšen od ministrov ali pa komisija se obrnila javnosti. Torej, tu nas čaka še dela in mislim, da, bomo prihodn da, da bo prihodnje leto bo COP19 potekal v Varševi in mislim, da bi morala Evropska unija do takrat opraviti svojo domačo nalogo in razviti strategijo za to, da bo tam nastop boljši, kajti prostora na skoraj še dovolj in tu moramo opraviti še veliko dela. To pa je tudi razlog, da smo temo Durban in to, kar bo temu sledilo, morali obravnavati tudi še na plenarnem zasedanju, pa tudi s komisijo in svetom. Kajti tako kot je zadeva potekala v Dohin, se v Varšavi ne sme zgoditi in kot parlament moramo biti kritični, a tudi konstruktivni. Drugače ne bomo mogli doseči cilja dveh stopin. Toliko na kratko. Veliko se vas je že prijavilo v besedi. Prvi ima besedo Jo Lajnen. Hvala lepa, predsednik, za poročilo delegacije. Na plenarnem zasedanju bomo še enkrat govorili o dohi. Eni so rekli, da so se vrata odprla za novo ero v globalni podnebni zaščiti. To je optimistična različica. Pesimistična bi bila, da so bila vrata zaprta za doseganje cilja dveh stopin, kar smo prej sklenili. Torej, vse je zelo tesno in zelo težko je tu doseči ta globalni napredek. Seveda se moramo vprašati, kakšno vlogo je odigrala Evropska unija, ali je ta vloga še tako dobra, kot je bila pred leti, ali pa imamo sedaj bistveno manj besede in tudi ali lahko ponudimo bistveno manj. Mislim, da je bilo prav, da smo v resolucijo vključili izboljšanje ambicije za 30 odstotki, kajti to bo tako ali tako potrebno. Namreč doseganje 30 odstotkov do 2020 in ne 20 odstotkov, drugače celoten vozni red do leta 50 sploh eh, ne bo možen. Do naslednje na srečanja je treba izvajati pritisk, da bo teh 30 odstotkov sprejetih. Vprašanje je tudi, zakaj alijance, ki smo jih sklenili v Durbanu, niso zdržale z otoškimi državami, z najmanj razvitimi državami in za skupino Katagena smo imeli alijanco. V Dohi pa smo bili brez te, tega zavezništva in zakaj to ni delovalo. Tudi kar se financiranja tiče, ni, nismo mogli toliko ponuditi, kot smo državam obljubili. In tu moram nekaj reči v zvezi z ZDA. Tisti, ki so bili v Kevenhavnu, se spominjajo, da so vsi čakali na to, kaj bo ponudil Obama. In jasno je bilo, da Obama nima česa ponuditi, kajti kongres tega ni želel. In prišla je potem Hillary Clinton in je imela bombastično sporočilo, nudimo 100 milijard dolarjev do 2020. Meni se zdi dramatično, da v dohi ZDA sploh ni bilo pri kakšnih eh, pri kakšni potrditvih teh 100 milijard, torej kar v zvezdah je zapisano, odkot naj um, se vzame teh 100 milijard in eh, to je zelo cinična politika, da se tako uh, v areno vrže teh 100 milijard um, in ko pa gre za financiranje, se pa ne sodeluje pri tem. Torej, Obama mora tu ponuditi več, drugače bo se postalo zelo težko. Vendar pa je zelo zanimiv bil zaključek eh, konference, kako je bil ta dokument v dohi sprejet in vse skupaj pozdravljam. Upam, da bo v novem podnebnem krogu se zgodilo boljše kot v Kjotu, da bo konsens drugače opredeljen. Kajti tudi prej smo že slišali, da je zonanja ministrica enostavno um, udarila s kladivcem in rekla, dokument je sprejet, čeprav je bila Bolivija proti, sedaj je proti tudi že Rusija mislim, da ne smemo vedno čakati najbolj počasno državo, ampak da mora biti možno, da se te dokumenti sprejemajo tudi z široko podporo. Hvala. Hvala lepa. Romana Jordan. Hvala lepa. Um, najprej naj povem, da um, je bilo naše delo zelo učinkovito, tudi zaradi tega, ker smo imeli zelo dobro vodstvo te naše delegacije in da smo se eh, v nasprotju s svetom trudili da bi resnično delovali skupno kot en glas in smo zato pač vsi zelo upoštevali našo resolucijo eh, tako da vsa pohvala vodenju. Eh, drugo moje sporočilo je da se povsem strinjam s tem kar je predsednik dejal kar je povedal gospod grote premalo energije posvečamo temu da bi ostale seznanili kakšne so naše politike da bi ostali videli da smo dejansko v ospredju korak naprej um, tako na področju financiranja kot tudi na področju zmanjšanja izpustov. tu se je eh, letos na teh pogajanjih evropska unija še posebej izkazala in izpostavila. in to je tudi tisto glavno sporočilo ki ga želim tokrat podati. mi smo odbor za okolje in si želimo da bi evropska unija delovala v smeri priporočil znanstvenikov torej da bi svoje izpuste do leta dva tisoč dvajset zmanjšali vsaj za petindvajset tja do štirideset kolikor so sporočila vendar pa se moramo zavedati da brez ostalih ne bomo dosegli nič oziroma da smo lahko celo kontraproduktivni da povzročimo izgubo delovnih mest v evropski uniji hkrati pa povzročimo poslabšanje okolja če bomo naredili prevelik korak napram ostalim državam tako da resnično mislim da tudi letošnja pogajanja kažejo da se moramo predvsem osredotočiti na to da pokažemo da smo promotorji naših politik in da ostale prepričamo da skupaj delujemo bolj ambiciozno. No in zadnje sporočilo, ki ga želim podati, je, da um, je bilo gradivo sijajno pripravljeno. Uh, vsa pohvala sekretarjatu, tudi osebju, ki nas je spremljalo. Mislim, da je bila to ena izmed um, najbol, najbolje pripravljenih in uh, učinkovitih konferenc, na, uh, na kateri sem doslej sodelovala. Hvala lepa, kolegica, tudi za izrečene pohvale. Tudi jaz bi se zahvalil kolegoma, ki sta res opravila odlično delo. Vedno smo se počutili varne, vse je bilo odlično pripravljeno in pri takšni konferenci, če pride do nepredvidenih reči, so bile tokrat zelo dobro obvladene, torej velika pohvala kolegoma in vsem, ki so bili udeleženi. Naslednjo pa ima besedo strokovnjak za Lulu CF, ki je bil tudi iskan referent v Dohi, Kriton Arsenis. Much, uh, Hvala lepa, predsednik. In delo sekretarjata je bilo res odlično. Lahko rečem, da so bili drugi kar malce, uh, so nam zavideli, ko so videli našo knjižico, ki smo jo imeli. Torej, res je bilo delo opravljeno odlično. Uh, Imamo dobre novice in slabe novice iz Dohe. Dobra novica je, da so pogajanja napredovala, svet napreduje pri tem, da se zbližuje in da uh, gre v smeri dogovora. Slaba novica pa je, da je hitrost tega napredka tako počasna, da je težko, zelo težko še ujeti leto 2050, oziroma eh, da, da, da bi dosegli učinkovit dogovor. Torej, če ne bomo spremenili način delovanja, način, kako se pripravljamo na pogajanja, način, kako svet pripravlja svoje nacionalne pogajalske mandate, bo zelo težko uspeti. Težko bo prispeti do potrebnega skupnega imenovalca, ki nam bo omogočil, da sklenemo dogovor 2015. To pa pomeni tudi veliko stvari za parlament. V parlamentu imamo priložnosti, da pomagamo državam, da ustrezno ukrepajo. Spremeniti moramo način delovanja. Doslej smo predstavljali resolucije pred vrhom v decembru in decembra poteka tudi kop, ampak to ni dovolj. V zadnjih metrih tega teka, ki ni bil maraton, ampak bi morala biti 100-metrska dirka do končnega sporazuma, moramo storiti več moramo pripraviti resolucije tudi za omestne srečanja. Sedaj bomo imeli srečanje v Bonu in moramo natančneje spremljati, kaj se bo dogajalo tam. Spremljati moramo natančneje, kaj se dogaja med pogaja, pri pogajanjih med letom in ukrepati, če je to treba. Če ne bomo spremenili načina delovanja, če države članice ne bodo povečale ambicij, v, pri svojih nacionalnih položajih in če tudi druge države po svetu ne bodo potrdile naših ambicij, potem imamo lahko kakršnokoli že resolucijo, ampak vedno bo prepozno in vedno bodo lahko. bomo lahko imeli optimističen pogled na pogajanja, če bodo države, ki pri pogajanjih sodelujejo, dovolj zgodaj začeli s svojim mandatom. Torej, če povečamo ambicije na nacionalni ravni, zato da bi imeli boljši rezultat globalno. Bomo lahko kaj dosegli. Pri pogajanjih za LULCF smo zaključili prvo obravnavo in je bilo uradno sprejeto v obeh organih. In če ne bomo povečali ambicij, Torej, moramo takoj povečati ambicije, še v našem mandatu, ko govorimo tudi o stališčih nacionalnih delegacij, pa tudi drugi eh, člani sveta bojo morali to storiti. Hvala. Sedaj pa Korin Lepaž. Merci, euh, Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se pridružila zahvalam kolegov za vodenje delegacije in pohvalam in zahvalila bi se tudi sekretarjatu in podpiram to, kar je povedal Jo Leinen. Spremljali smo konference od Kopenhagna in konference v Dohi je bila po mojem mnenju oslabitev Evropskega sladišča v primerjavi z drugimi. O tem smo tudi že med seboj razpravljali. zelo močno so nas kritizirali, bolj kot ponavadi, tako z juga, kot tudi od druge. Smo pa edina regija na svetu, ki za Avstralijo in Norveško in Švico, ki je sprijela zaveze. Edini smo, ki smo predlagali financiranje za 2013 in 2014 in res si prizadevamo. Seveda bi lahko storili več, ampak vsaj prizadevamo si. Smo pa bili deležni močnih kritih strani številnih držav, tudi iz eh, države gostiteljice in to je paradoks. Morali bi razmisliti, kakšne diplomatske aktivnosti bi morali izvajati pri podnebni konferenci, torej do naših partnerjev, ne glede na to, ali so industrijske države ali pa južni partnerji. ali drugih. Torej, omenila bi še to, da obstaja nek paradoks, ki je vodil do tega, da so ti skromni rezultati eh, konference v Dohi. Vendar le taki, da ne smijo pa uh, prikriti, da so nekatere države zelo napredovale. Ne vem, če se tudi drugi, ki so bili v Dohi, strinjajo z mano, da se mi zdi, da se odmikamo od mednarodnega upravljanja pri podnebnih spremembah, ampak da vedno bolj se premikamo k nacionalnim ukrepom. Kitajska vlada je to izjavila, pa Japonci, Korejci in tudi druge države. Jasno je, da. Zelo ambiciozne politike izvajajo v številnih državah, ampak ne uspne, uspe nam pa nekaj storiti na mednarodni ravni. Zato želim povdariti, da bi bilo na evropski strani napačno misliti, da če ne napredujemo pri mednarodnih pogajanjih, da bi morali vse skupaj opustiti, da potem ne bi smeli več govoriti o energetski učinkovitosti in obnoljivih verjih, kajti drugi veliko vlagajo. To pomeni, če se ne bomo aktivno ukvarjali s temi temami, potem bomo izgubili na politični ravni, kajti sedaj smo pri tej temi vodilna sila, ampak tudi industrijsko in gospodarsko bomo izgubili. Treba je razložiti, da ne more vsak kar tako stopicljati pred seboj mednarodno in da vsak izvaja samo svoje ukrepe nacionalno. Hvala. Eh, eh, Gospa Ojskog. Hvala. Tudi jaz bi se zahvalila sekretarjatu in vsem drugim, kajti res so opravili odlično delo tako pred kot tudi med konferenco v Dohi strinjam se za Korin Lepaš, kajti sama sem bila prisotna pri teh štirih tematskih konferencah. In jasno se je lahko videlo, kako se tisto, kar je skupno, razdrobi. Nekateri so namreč zelo ambiciozni. Norveška je tak primer. Država, ki proizvaja nafto in ni članica Evropske unije. Ampak toliko drugih je še, naprimer Kitajska na svoj način, potem so države v Evropi, ki so izjemno ambiciozne in še več. Ampak namesto, da bi imeli nek eh, skupni sestanek, je bil to nek odprt, eh, odprto srečanje za pridobivanje sredstev, kajti večina držav iz političnih eh, razlogov, tam predstavijo to, kar želijo, ali pa zato, da lahko doma pridobivajo točke, ali pa zato, ker v podnebnih spremembah niso zelo angažirani. Torej, s tem lahko živimo v nekem prehodnem obdobju, ampak moramo se vrniti k situaciji, v kateri bo Evropska unija predstavljala neko združeno, skupno fronto in lahko smo videli, da ravno ko je šlo za Evropsko unijo, je bila komisija, pa tudi parlament nekako v središču pri odločitvah. Sedaj smo pa kar nekako ob robu razdvojeni in proti temu moramo ukrepati. Kot si rekel na začetku, Matijas, sem zelo optimistična, kljub vsemu, kaj ti tudi, če torej nekako smo tekali na mestu in nismo napredovali, kljub temu, da smo tekli. Ampak včasih se pač znajdeš v taki situaciji, prav, ravno če je neka gospodarska kriza na svetu. In nekako nam je kljub temu uspelo podaljšati kjotski sporazum. To, kar je nujno potrebno, to nam je uspelo. Uh, naslednje srečanje pa mora biti uspešna konferenca. In tako kot Kriton sem tudi jaz mnenja, da potrebujemo neko podnebno mrežo, ki bo vsem dostopna, ki so se udeležili podnebnega vrha ali bi se ga želeli udeležiti in ki so zelo angažirani pri teh temah. Torej, da smo res pripravljeni, ne pa le, mes, da se pripravljamo en mesec pred konferenco in da potem na pot zamemo neko resolucijo, ampak da se moramo res pripraviti dolgo vnaprej. Ne, da bi tu želeli rivalizirati s komisijo, ampak da prozamemo res odgovornost. Torej, sami tudi imamo neko mrežo, morda bi jo morali vzpostaviti tudi z osebami, s katerimi. smo med običajn, bi lahko sodelovali med običajnimi zasedanji. Torej, prihodnje leto bo zelo pomembno. Najprej torej Bon spomladi in potem Varšava. In Poljska bi morala biti pripoznana kot država, ki je doslej vse skupaj zavlačevala. In namesto tega bi morala Poljska raje prevzeti pobudo in ne zavlačevati. Potem pa seveda ZDA, ti so odločilni. In uh, eh, ZDA je želela biti videna, ampak naslednjič bo ZDA morda imela nek proračun in kongres, s katerim bomo lahko lažje delali. In predsednik bo v zadnjem mandatu in v Obamovi uh, upravi je zauzetost za podnebno vprašanje velika. No, potem pa tudi zunani mistr John Kerry, ki se je pri teh vprašanjih tudi angažiral. In lahko imamo upanje, kar se tiče um, ZDA. Ampak bila je šipka komisija in zato smo bili šipki tudi mi. Hvala, s tem smo zaključili krog govorcev in imamo tudi gosta iz kroga komisije. Z, tudi komisiji bi se zahvalil. Kljub internem, interni potrebi po internem usklajevanju in kljub pogajanjem je, ste imeli vedno čas za našo delegacijo, kar velja tudi za svet. Vedno ste nas um, držali na tekočem in danes pozdravljam glavnega pogajalca, ki je bil prisoten v komisiji, gospod Artur Hohn Metzger. Izvolite, gospod Metzger, beseda je vaša. Um, Hvala lepa. Seveda mi je bilo v veliko veselje, da sem lahko sodeloval za parlamentom in mislim, da se ne bi niti približno drznili, da bi kakorkoli tekmovali z parlamentom, kot je omenila govornica. Želimo sodelovati s parlamentom. Mislim, da je pred nami velika naloga. Res je, da Je bilo marsikaj razčiščenega v Dohi, zato da se gram, lahko stopi v naslednji krok v Parizu 2015. Eh, do tja je na poti sveda še Varšava in mislim, da nas v tem času čaka kot evropejce velika naloga. Našo ulogo bomo morali odigrati kot Evropska unija. Seveda vsakega zanese, ko prihaja do pogajanj. Nekaj, kar pa je prav tako pomembno, moramo opomniti tako sebe, pa tudi naše kolege v tretjih državah, to je namreč izvajanje. Nekaj smo dosegli tako v Kevenhavnu, pa tudi v Kankunu in v Drbanu in vse je treba izvajati hkrati med tem, ko potekajo pogajanja. In to izvajanje mora biti. Je pomembno, če želimo biti uspešni pri pogajanjih v naslednjih letih. Gre za moč. Eh, zgleda, ki bo lahko karkoli spremenila pri pogajanjih o podnebnih spremembah na mednarodni ravni. Nekaj dobrih eh, pre, primerov je bilo omenjenih, kjer države želijo napredovati, hkrati pa um, nekako oklevajo pri tem, da bi sprejeli neke mednarodne zaveze. In to se mora v naslednjih letih spremeniti, kajti pot pred nami do leta 2020 ne bo postajala enostavnejša, ampak bo verjetno težja. Ta um, pomembnejše obločitve bodo pomembne, torej hujše spremembe. Govorim seveda tudi o obnovljivih verjih in o učinkovitosti, ampak pot bo trša in zato bodo tudi pogajanja malce trša, kot smo jih videli pred Kevenhavnom. Naslednje vprašanje, ki ga želimo omeniti, kar se tiče ambicij. To je bilo priznano tudi v Dohi, namreč da nismo na pravi poti, da bi lahko dosegli zmanjšanje za dve stopinji, ampak dobro je, da so v Dohi vsi to priznali in v letu 2013 in 2014 so se posamezne strani dogovorili, da si bodo bolj prizadevali za to, da bi videli, kaj vse se lahko stori do leta 2020. Obstaja tudi poziv za srečanje ministrov leta 2014, zato da bi si ogledali samo to. Um, ambicijo v zvezi z letom 2020. In pravilno je reči, da to, kar lahko Evropska unija položi uh, na mizo v naslednjih letih, bo zelo odvisno od uh, odločitev, ki bodo sprejete na svetu in parlamentu v naslednjih 18 mesecih. Nekaj predlogov strani komisije je na mizi v zvezi z raznimi plini strukturnimi ukrepi pri ETS in to lahko spremeni pot in jo požene v smeri 30 odstotkov. In to je pomembno za pogajalsko stališče Evropske unije v preteklih letih, ko bo šlo za leto 2020. Potem bi rekel še nekaj v zvezi z um, odločanjem v Dohi. Pravilno je bilo seveda, da je na končnem plenarnem zasedanju Ruska federacija uh, ki ni govorila samo v svojem imenu, ampak tudi v imenu Ukrajine in Belorusije, je bila torej proti sprejetju odločitve o drugem obdobju in to je nekaj, kar si bomo morali ogledati, ali bo prišlo še do kakšnih izpadov v naslednjih mesecih. Mislim, da bomo morali si z naše strani dodatno potruditi, da Rusko federacijo in Ukrajino vrnemo nazaj za pogajalsko mizo, kajti sporazum v letu 2015 brez teh dveh držav, to je nekaj, česar se sploh ne smemo predstavljati. Tu so naši eh, partneri pravzaprav na meji z eh, Evropsko unijo in morajo biti vključeni v sporazumu 2015, ne moremo brez njih. Še ena zadnja pripomba, kar se tiče zavezništva alijance z najmanj razvitimi državami z progresivno Latinsko Ameriko. Seveda je res, da to ni bilo tako preprosto zavedništvo kot v Durbanu. Številne zahteve so bile eh, izražene do Evropske unije, kar se tiče drugega obdobja. In mi smo bili edini, ki so z nekaterimi drugimi državami želeli drugo obdobje. In seveda, te zahteve so bile usmerjene proti nam, predvsem strani malih otoških držav, z najmanj razvitih držav, z afriške skupine. Kajte, mi smo bili edini, ki smo bili tam z denarjem, torej koga drugega pa bi sploh še vprašal med pogajanji. Ampak ton se je spremenil v drugem tednu in to bistveno, ko so ministri prispeli in je razprava postala bolj politična in manj tehnična. takrat se je dalo spet spostaviti odnose z temi državami in napredovati. Na koncu je bilo tem državam pomembno, da se bo razprava nadaljevala v zvezi s povečanjem ambicij tudi po 2020 in tu se strinjamo s kolegi iz tega zavezništva. Torej, v zvezi s tem bomo to tudi upoštevali v naslednjih letih in pomembna podnebni mejik za financiranje bo, upam, da tudi um, podnebni sklad, pa tudi naslednje leto, ko bomo govorili o ambicijah za 2020. Takrat bomo potrebovali tudi naše prijatelje iz najmanj razvite, um, razvitih držav in iz afriške skupine in drugih. Hvala. Hvala lepa, gospod Metzger. Sedaj smo ob koncu razprave o poročilu naše delegacije. Mislim, da je bilo zelo koristno, da smo o tem spregovorili. In mislim, da bi se morali k tej temi še enkrat vrniti. In mislim, da bi se morali strukturno lotiti te teme. In sicer ne samo neposredno pred konferenco, ampak tudi v mestnem obdobju. In morali bi razmisliti o tem, kakšno strategijo bi morali zasledovati leta 2013 in leta 2014 v Parizu. Tudi kar se tiče civilne družbe kajti ta tema ni bila najbolj prisotna v medijih in mislim, da bi lahko prispevali k temu, da bi še enkrat povdarili nujnost tega in da bi tudi države članice, iz katerih prihajamo, poskrbele za to, da bo to še znova postala eh, prioriteta številka ena, ne pa prioriteta številka tri ali še kaj nižjega. Hvala lepa. Jutri bomo imeli vprašanje za komisijo in za svet. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki na dnevnem redu. Tematsko se to dobro vključuje v današnje razprave. Tukaj gre namreč za nekaj posem konkretnega, da bi dosegli okoljske cilje in pa da bi se dobro odrezili, da bi eh, tudi na mednarodni ravni pokazali, da mislimo resno. No? z podnebnimi spremembami, kajti naš najmočnejši instrument je sistem za trgovanje z emisijami. Ta sistem sicer deluje, ampak želimo, da bi bil sistem učinkovitejši, želimo, da bi bil uspešnejši. Tukaj gre za spremembo direktive 872-4 skozi ES in sicer gre tukaj za časovni načrt za dražbe. Sedaj smo v drugem obdobju, tretje obdobje se začne 1.1.2013. Um, odločili smo se, kako naj bi bilo videti to obdobje. In pogajanja so bila trda, pogajanja se svetom namreč, tudi s komisijo. In sprejete so bile tudi odločitve. In zelo dobro se spominjam ene odločitve, namreč odločitve o CDM-ju. To je mehanizem čistega razvoja. In po glasovanju sem imel zelo slab občutek in občutek sem imel, da morda nismo ravnali najbolje in da obstaja grožna, da bomo eh, trg preplavili s CDM-jem. In kaj se je potem zgodilo? Še vedno smo gospo sredi gospodarske in finančne krize. Uh, in zato je tudi proizvodnja ostala na isti točki v najboljšem primeru in ni napredovala. In zato imamo sedaj preveč eh, pravic na trgu. In sicer eh, skoraj 955 milijonov pravic, ki se sedaj nahajajo eh, na trgu in to je presežek. In cena z, um, znaša od 7 do 8 evrov glede na položaj, cena nekoliko niha in ko smo razpravljali o celotnem paketu, je eh, bila cena okrog 30 evrov. Cene v zadnjih dveh letih so pokazale, da ne vlagamo v podnebju, v v, v okolju podnebne tehnologije, ampak da znova vlagamo v uh, elektrarne na premog in seveda to ne bo dobro za okolje in to tudi ne bo dobro za gospodarstvo. Zato se je komisija odzvala in je tik pred poletnim premorom izdelala predlog o povečanju koncentracije v zadnji fazi. To pomeni, da bi morali certifikate vzeti iz trga. Želja koordinatorja je bila, naj jaz prevzamem to poročilo. Poročilo je zelo kratko, kajti tukaj gre samo za to, da ustvarimo pravno gotovost. Komisija si, se sama ni upala in je potem izdelala ta predlog, koliko certifikatov bi morali vzeti oziroma koliko pravic bi morali vzeti iz trga. To eh, je sedaj tema v odboru za podnebje. Kaj je bilo meni pomembno? O razpravi smo imeli izredno sejo odbora za okolje. Ta postopek se opravlja enkrat in eh, to ne bo postalo trajno stanje. In to je bilo tisto, kar sem zapisal v svoje poročilo. In še nekaj mora biti jasno. In tudi to sem vključil v poročilo. Namreč sledeče mora biti jasno. To ni rešitev problema. Eh, gre za to, da problem samo odlagamo. Kaj, kaj te pravice bomo vzeli ven in pravice se bodo znova vrnile na trg. To pomeni, da moramo letos um, sprožiti razpravo, kako želimo ta sistem v prihodnje urediti in kako bi lahko ustvarili več zaupanja v zvezi s tem sistemom, kajti nekaj je jasno. Naslednja točka na dnevnem redu je tudi uh, trgovanje s pravicami in pa uh, letalski promet. Japonski delegati v Dohi so nam povedali, da bodo uvedli davke e, na CO2. In to ne more biti v našem interesu. In zaradi tega se moramo nujno zauzeti za to, da bo sistem trgovanja z emisijami dobro deloval. In to je prvi korak. In zelo se veselim razprave. Po mojem mnenju gre tukaj samo za to, da oblikujemo povečanje koncentracije v zadnji fazi. Ne bomo ta hip razpravljali o celotnem sistemu, kajti tudi zato nimamo dovolj časa. Mene zanima, izredno zanima samo sledeče. Spremimo, kolikor se le da malo predlogov sprememb. Strukturno razpravo pa bomo imeli enkrat drugič, takrat, ko bomo imeli za to dovolj časa. Naslednji komisiji pa bomo dali videti, pa bomo dali, pa bomo dali videti, kako si parlament predstavlja nadaljevanje eh, tega sistema. In s povečanjem koncentracije v zadnji fazi si bomo kupili samo čas. Ne gre za nič več in za nič manj. Naj še enkrat povdarim, v mojem interesu je, da bi se dobro pogovarjali o tem poročilu. mislim, da bomo imeli dovolj časa za to, da razpravljamo o tem, ampak prosil bi vas za kar se da malo predlogov sprememb, tako da bomo lahko kar se da hitro legitimirali ta komitološki ukrep povečanja koncentracije v zadnji fazi. In sedaj bi rad apeliral še na svet. Ne more biti tako, da parlament opravi svoje delo. V svetu pa se razprava odlaga na sveti nikoli. Zato pozivam vse eh, ministre, torej pozivam vse 27 ministrov, da sprejmejo dogovor o tem, da ne bomo razpravljali sedaj, ampak takrat, ko bo potekala razprava o trgu oglika. Kajti sicer ne bomo vstopili pravočasno in dobro v tretje eh, tr eh, obdobje trgovanja. In to ni v našem interesu. V našem interesu je, da to jedro okoljske politike kar se da hitro popravimo, uredimo in da potem to vsebinsko spremenimo v naslednjih letih. Kajti sicer eh, ne bi dobro kazalo evropski okoljski politiki, pa tudi ne bi dobro kazalo naši verodostojnosti na prihodnih konferencah. Toliko z moje strani. Najprej dobijo besedo poročevalci v senci. Korhola je prva kolegica, ki dobi besedo. Yes, Hvala lepa. Rada bi čestitela poročevalcu za njegovo delo. Mislim, da je to korak v pravi smeri. Toda žal, to ni dovolj. Kaj pravzaprav? Prav vsebuje to poročilo. Ravno to, kar želi komisija. Ozeti pravice starga. Komisija je vse čas dejala, da bo to storila samo enkrat in to bo tudi dobila. Ampak enkrat je preveč. Morali bi ustvariti tehnološko neutralen tržni sistem, tako da bi na stroškovno učinkovit način eh, zvišali ceno oglika in da bi tehnologija dobila predvidljivost. Ampak eh, postalo je povsem jasno, da je komisija največji sovražnik sistema trgovanja z emisijami, kajti komisija kar naprej sprejema prekrivajočo se zakonodajo. In a, eh, to ni bilo uspešno. Ta novi Predlog pa sedaj želi popraviti obstoječi položaj tako, da se utikuje v delovanje trga. In to pravzaprav stvari samo še poslabša. To je že eh, poslabšalo vzdušje ulaganja v Evropi, kajti obstaja zmedenost, kajti ni pravne gotovosti. Vsi so pripravljeni priznati, da je cena oglika ta hip nizka. Ampak komisija bi si sedaj morala pogledati v oči in ugotoviti, da imamo tukaj prekrivajoče se cilje, ki so to povzročili. Namesto, da bi sedaj manipulirali delovanje ITS-a, bi se morala komisija posvetiti izvajanju v državah članicah, ki si zelo prizadevajo za to, da bi obnovljivi viri energije gospodarsko preživeli. In sicer tako, da bi vlagatelji dobili tudi dobičke in da cena energije ne bi rasla. Cilj, da bi znižali Da bi za 25 odstotkov do leta 2020 znižali emisije CO2, -ja, se eh, uresničuje, torej zadeva deluje. Ne gre torej samo za to, da bi promovirali tehnološke inovacije ali pa da bi promovirali obnovljive vire e-, energije, s tem, da bi umetno oblikovali cene CO2. -ja. In sedaj gre z, pravzaprav za to, da je ta sistem ITS e samo sredstvo za cilj. Zanima me, kaj komisijo bolj skrbi - delovanje ETS-a ali pa delovanje našega gospodarstva in industrije, ki zaposluje naše eh, prebivalstvo. Energi, cene energije rastejo in če bi cene rasle, potem bi zaradi tega trpeli vsi. Sedaj gre za to, da se spremeni časovni načrt in na ta način komisija se utikuje v delovanje sistema ETS. Kolegice in kolegi, ne moramo se osredotočati samo na vrčevanje, na stroške vseh tistih, katerim naj bi to služilo. Politično utikanje bi povzročilo nepredvidljivo situacijo in to bi tudi škodilo gospodarski obnovi, to bi škodilo tudi konkurenčnosti in ustvarjanju delovnih mest, to pa bi hkrati tudi zelo škodilo verodostojnosti sistema ETS. Imamo že prognoze, da bi se lahko cene elektrike zelo zvišale in sicer za tri odstotke letno v naslednjih treh letih zaradi tega načrta. Poleg tega moramo dognati tudi to, ali, spremi, ali je sprememba teh pravil sploh v skladu za obstoječo zakonodajo ITS, kajti člen 9 prepoveduje kakršnokoli obliko povečane koncentracije v zadnji fazi iz enega leta v drugo, kajti Tukaj imamo povsem natančne pogoje glede količin in pa glede nizanja količin in sicer linearni faktor 1,74 odstotka. To je bilo zagotovljeno zato, da bi bil sistem predvidljiv in komisija sedaj želi oslabiti to. Komisija pravi, da direktiva ne specificira kako, v kakšnem časov, v kako ne bi časovno um, prodajali na dražbah pravice. Ampak člen 9 je zelo jasen in zato uh, bi morala biti komisija bolj jasna. Mislim, da se ne bi smeli utikati v sistem ETS in morali bi sporožiti resno razpravo o politiki po leto 2020. Osredotočati bi se morali na to temo na takšen način, da bi bila Evropska unija bolj konkurenčna. Hvala lepa. Hvala lepa. Nikogar ni v dvorani od tistih, ki jih imam na seznamu, Sabine Vils. Ana Rosbach je novi Martin Kennenem. Izvolite. Se upravičujem, gospod predsednik. Hvala lepa, to je zelo prijazno od vas. Njegov vlak zamuja in zato me je prosil, če preberem njegovo izjavo. Sistem ITS naj bi bil tržni mehanizem, kjer cene določa povpraševanje. Danes pa nam pravijo, da to ni normalen trg. Res je, da to ni običajen trg, kajti eh, umetno smo ga ustvarili. Toda strinjali smo se, da bi to moralo temeljiti na tržnih pravilih in mislim, da bi morali spoštovati to odločitev. Doživljamo gospodarsko krizo in zato bi morali biti izredno previdni pri, pri odločitvah, ki bi lahko obremenile industrijo. Če se vsi strinjamo, da sedaj imamo presežek eh, pravic zaradi gospodarske krize in eh, potem bi lahko umik eh, pravic poslabšal gospodarsko obnovo. In če pričakujemo gospodarsko izboljšanje, potem ne moremo napovedati cene, kajti tržni mehanizem bo vplival tudi na nje. Zato. Zato mislim, da povečanje koncentracije v zadnji fazi sproža več negotovosti. Poleg tega me skrbijo še druge stvari. kaj pomeni pravilno delovanje trga? Predlog poročevalca oziroma poročevalec bi moral pojasniti, kakšna pooblastila dobi komisija in ta del osnutka poročila si bomo pogledali, ampak ne moramo se strinjati z eh, izjavo poročevalca, da bi morala slediti še globlja reforma sistema. Hvala lepa. Hvala lepa, Ana Rozbah. Sedaj pa gospod Čimanski. Eh, <clears throat> Hvala lepa, gospod predsednik. Današnja razprava je povezana s celotnim kontekstom se podnebno konferenco, naprimer, o tem smo ravno kar nekaj slišali. Tam je bil razvoj žal bolj negativen kot pozitiven. Torej vidimo, da celotni svet podcenjuje pomen te teme in zato je nadaljevanje tega ukrepa povezan z velikim vprašanjem in američani tukaj niso ravno najboljši. Mislim, da moramo tukaj nasplošno oceniti, da gre tukaj za konkurenčnost. Gre za konkurenčnost Evropske unije, ki je ogrožena v primerjavi z ZDA. Kako naj še naprej eh, obstajajo naša evropska podjetja, ki se soočajo z velikimi ovirami? Smo v času krize in sem proti takšnim ukrepom, če tudi so to enkratni ukrepi, ki jih bomo uvedli torej, samo enkrat in mislim, da se sa takšnimi ukrepi ne držimo načel. Če bomo sprejeli ta ukrep, potem nam v prihodnje ne bo nihče več verjel. Ne gre samo za krizo, gre predvsem za to, da so cene preniske. Ta kult CO2 ja, in pa svobodnega trga, vse to je pod eh, pogojem, da so emisije zelo drage, ampak tukaj gre za utikovanje. In po našem mnenju ci, emisije CO2 s tem sploh niso povedane, povezane. Moja država, Poljska, doživlja drugačen položaj. Cena energije je trenutno največji problem. In zahvaljujoč temu, in to povdarjam, da imamo tukaj nižje stroške, In zato obstaja tudi amortizacija. Torej, pri nas imamo številne ljudi, ki živijo v revščini ali pa so zelo blizu temu. Položaj je zelo slab. In zato se moramo vprašati, kakšen pomen ima to za družbo in industrijo. Evropa ni samo denar, gre tukaj tudi za idejo. In zaradi tega ne smemo izgubiti izpred oči solidarnosti. Zato pozivam kolegice in kolege, da eh, si pogledajo tudi globlje vidike. Imamo samo en planet. V Evropi želimo biti osamljeni vodja, daleč za nami potem Kitajska, ampak mislim, da bi morali upoštevati prav vse, kajti sicer ne smemo zapasti paradoksov. Vse je krasno, imamo Evropo in pa na, področju, eh, na tem področju zniževanja eh, emisij smo vodilni, ampak eh, drugi so daleč za nami. Obama je imel pred očmi volitve v Evropi, tudi na Polskem, pa se nismo zavezali ničemer, s čimer bi zelo drastično omejili lasne možnosti. Mislim, da tega ne moramo izpeljati zelo na hitro. Vprašanje je, ali bi to morali sploh početi, ali bi to sploh počeli. Hvala lepa. Peter Lize. Hvala lepa. Naj najprej povem, da ne govorim kot koordinator EPP, to je dosje gospoda Zebrja. Bil sem poročevalec našega odbora za direktivo o energetski učinkovitosti. In naj vas spomnim na sledeče. Odbor za okolje, odbor za industrijo in plenarno zasedanje smo komisijo v okviru direktive o energetski učinkovitosti in pa v okviru, v okviru poročila Krisa Davisa marca tega leta pozvali, torej komisijo smo pozvali, naj se loti problemov v obstoječem sistemu ETS. To prošnjo smo vsi podprli kajti uh, Evropska ljudska stranka in Alde sta dosegla kompromis pri poročilu Krisa Davisa, ampak poročilo so podprle tudi druge politične skupine. Evropska komisija je v okviru pogajanj o direktivi o energetski učinkovitosti podala izjavo, ki sta jo potem podprla in tako plenom kot odbor za industrijo. To je bil del kompromisa. In tam je bilo posem jasno povedano dvoje. Komisija se je zavezala, K temu, da bo izvajala sledeč mandat. Izdelala bo poročilo o trgu, o trgu oglika in izdelala bo tudi pregled sistema trgovanja z emisijami. In pa pregledala bo tudi uh, uh, sistem povečanja koncentracije v zadnji fazi. Takrat je parlament to podporil. Razumem vse, ki imajo osebne pomisleke in razumem vse, ki pravijo, da je ta korak Evropske komisije napačen. Ampak prvotna prvo, razpravo o tem, ali bi se vtikali v trg ali ne, to razpravo smo tukaj imeli, ne samo v tem odboru, tudi v odboru za industrijo. In ta razprava je vodila tudi k rezultatu in sprejeli smo sedleče, torej koncentracijo uh, v zadnji fazi. Uh, Poleg tega pa smo razpravljali tudi o dolgoročni rešitvi, kajti s povečanjem koncentracije si kupujemo čas, potem pa smo razpravljali o tem, kako bi lahko znova zagnali celotni sistem trgovanja z emisijami. Mislim, da je osnutek poročila gospoda Grota zelo dober. Vključuje določene pomislike. V zvezi z predlogom komisije, naprimer argument, da bi lahko potem komisija posegala vsak teden in vedno znova. Ampak tukaj je jasno podarjeno, da gre tukaj za enkratni okrep. Ampak mislim, da grejo ti argumenti zelo daleč, kajti potem ne bi mogli uh, agirati tudi v drugi smeri. Gre za to, da ustvarimo jasnost. Zelo skrbno smo razpravljali o temi uhajanja uh, virov C2. -ja. O tem smo razpravljali in sicer v luči eh, presoje vpliva, kajti rečeno je bilo, da pričakujemo ceno v višini 30 evrov za gospodo eh, Korholo in za drugimi. Sem bil proti večini, kajti takrat je eh, bilo rečeno, da predlog komisije 2008 ne, zado, ne uspoštuje zadostno uhajanja virov CO2. -ja ampak če imamo ceno 6 evrov in pa če si pogledam še celotno zakonodajo o uhajanju oglika, potem je to problem, to tudi ne sodi skupaj. Imamo celo vrsto industrijskih panog, se z nami odprt, ki zaradi sedanjega položaja, ko bodo merila začele veljati šele naslednje leto, ki so zaslužile zelo veliko. Imamo pa malo za, uh, industrij, ki tukaj niso ki upoštevana, naprimer aluminij in tako naprej. Ta hip je tako, da je industrija zelo obremenjena zaradi ETS-a. In to je stara razprava. In najpomembnejša točka iz mojega vidika je sledeča. Države članice so že pri tem, da oduzamejo vodstveno vlogo Evropske unije, uvajajo nacionalne eh, davke in tako naprej. In to je strup za našo industrijo. Imamo enotni trg. In če imamo evropske probleme, potem bi jih morali reševati na evropski način. Zato se zauzemam za to, da smo zmirni, ampak da eh, kontinuirano ukrepamo. Ne smemo dovoditi, da bi države članice sprejele razno razne nacionalne eh, ukrepe češ, da Evropska unija eh, ne sprejema teh okrepov. Zato mislim, da moramo ostati verodostojni in ne smemo, preuziti, ne smemo prepustiti inicijative državam članicam. Hvala lepa, Jolajnen. Jolajnen, hvala lepa. Zelo sem hvaležen Petru Lizeju kajti sprejeli smo njegovo poročilo o energetsko učinkovitosti, potem pa smo imeli tudi poročilo Krisa Davisa o Energy Roadmap do leta 2050 in eh, pravzaprav sem se eh, že bal po tem, kar so povedali tukaj drugi kolegi, da ne delamo koraka naprej, ampak da korakamo nazaj kar pa ne bi bilo ravno koherentno in verodostojno. Torej, hvala lepa Petru Lizeju, uh, za to, da eh, nas je spomnil na zgodovino, na preteklost. Kajti na plenarnem zasedanju smo nekaj sprejeli za veliko večino. Trgovanje z emisijami CO2 je nekaj novega in Evropska unija je tukaj vodilna in to je neke vrste eksperiment in moramo videti, ali bo to delovalo ali ne. In v desetem členu uh, je zapisano, da eh, bomo, če bo potrebno, uvedli prilagoditve. Hkrati pa eh, ta hip nismo več edini na svetu, kajti Avstralija, Kalifornija, Južna Koreja in pa eh, neki deli Kitajske so že nekaj podobnega uvedli. Kajti ideja je bila, da bi imeli, da bi imeli globalni trg CO2 ja. in um, kot nek mozaik nam bo to tudi uspelo. In jaz ne bi zavrgel instrumenta, mehanizma. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da bo ta sistem učinkovit. 6 evrov za tono CO2, ja, pa seveda položaj ni v redu. Nismo ustvarili spodbud za to, da bi se ulagalo v tehnologijo. In predsednik je dejal, ta hip je ceneje graditi eh, elektrarne na premog, kot pa nove, eh, moderne oblike eh, proizvajanja energije. Napoved komisije, da bo uvedla koncentracijo, povečanje koncentracije, je že sprožilo reakcije. Za en evro so se povišale cene, sedaj pa vmes pa je cena že padla. Tudi če to sprejmemo, problema ne bomo rešili. In v drugi fazi eh, se bomo morali pogovarjati o strukturnih zadevah sem pa tudi zato, da pri tem poročilu ostanemo pri temi, ne pa, da sedaj unesemo v predloge sprememb vse to, o čemer smo razpravljali že v preteklosti. Povečanje koncentracije v zadnji fazi je neka ideja, ki pa nam bo prav pomagala in to so trgi že pokazali, kajti cene se niso zvišale. V sistemu je namreč ena napaka več, ko izgrajujemo obnovljive energije in več, ko privrčujemo energije, manj pravic potrebujemo. In CDM je sprožil še poplavo pravic. To pomeni, da imamo sedaj enostavno preveč pravic v sistemu. In zato moramo nujno razmisliti o rešitvi. Nekaj me moti. Namreč to, da se pravicami ne, trgu, ne trgujejo samo zadevne industrije, ampak tudi finančni trg. In seveda je to zelo odprto za vse goljufije. Pravice se kradajo, dobro sistem je sedaj nekoliko izboljšan, sedaj se pravice dvojno pojavijo na trgu, dogaja se davčna goljufija in v raciji so pregledali Deutsche Bank in eh, prišlo je do 230 milijonov goljuf, za goljufije v vrednosti 230 milijonov evrov. Nikoli več ne želim poročila banke Barclays kajti financerjem gre za dobičke, seveda, bankam gre za dobičke, ne za pravice. In če, zanj, če so zanje pravice prepoceni, je to zato, ker uh, želijo za dobičke trgovati in zaslužiti milijarde. Zaradi tega ne smemo zapasti uh, oziroma ne sisti bankam takrat, ko se pretežujejo. Mislim, da to poročilo predstavlja en čisto majhen korak naprej, slediti pa morajo tudi drugi. Hvala, naslednji je kolega Teodorus Silakakis. Najlepša hvala, predsedujoči. Začel bom z vprašanjem, ki se mi zastavlja. Poslušam, da je zelo dobro imeti visoko ceno na omenjenem trgu. Sprašujem se, Ali si pri torej prizadevamo za višjo ceno oziroma za trg, ki bo učinkovit in ki bo dosegal tisto, kar smo si zamislili. Trenutno se nahajamo v recesiji. To pomeni, da je cena nižja. Poleg tega je tu še skandal z mehanizmom za čisti razvoj, kar je pripomoglo k skandalu. To pa pomeni, da smo morda predobri pri doseganju lastnih ciljev. Ne, ne gre za to, da bi želeli, da bi sicer prišlo do takšnih moten, ampak to smo omogočili. Danes obstaja stališče, da če bi povečali ceno, bi prišlo do več investicij. Ampak kar trenutno predlagate, je, da danes zvišamo ceno in v letu 2009 oziroma v letu 2020 znižamo to ceno. Ampak vprašanje, ki se postavlja je, če govorimo o prilož, prihodnih ulaganjih, zakaj menimo, da bo znižanje cene 2020 povečalo količino vlaganja? Do tega ne bo prišlo. Takrat se bodo začele kazati koristi današnjih vlaganja današnja vlaganja so nerelevantna glede tega, kar imamo v načrtih za prihodna tri leta. Če danes, na primer, sprejmemo odločitev, da začnemo vlagati v nekaj, bomo rezultate videli čez pet let. Morda bo to privedlo tudi do nižjih cen. In zakaj prihaja do takšnega stanja? Morda zaradi tega, ker nekatere države želijo dati državne pomoči svoji nacionalni industriji. Morda zaradi tega, ker nekatere države želi obdavčiti to področje in na to politične stroške prenesti na EU, na naš odbor. Konec koncev gre to za visoke zneske. Oktobra je Združeno kraljestvo podalo oceno oziroma objavilo poročilo v okviru svojega pristojnega odbora za podnebje. Dejalo je, da bo prišlo do velikega povečanja, če ne bomo uredili, da obdavčitve. Prihodki bodo 3,3 milijarde v naši državi, če ne bo prišlo do omika 9 milijonov ton do leta 2020. Poleg tega so velike težave tudi pri drugih državah, če bo do tega prišlo v skladu s poročilom Združenega kraljestva bodo Romunija, Poljska, Češka, Slovaška, Bulgarija in Španija uplačevale več. Torej, revnejši v Evropi bodo plačevali veliko denarja prek svojih računov za elektriko. Ampak zakaj? Pa seveda tudi Nemčija. Gre za velike številke. 19 milijard pravi dokument Združenega kraljestva če torej vzamemo 900 milijonov ton iz sistema in jih ne vrnemo. Ne vem, ali so te ocene pravilne, morda gre za napake, težko je namreč prevideti gibanje na trgu. Ampak zdi se, da bodo ljudje plačevali za naše odločitve. Plačevali bodo neke vrste nov davek. In o tem govorimo. To ne bo vplivalo na prihodne vlaginje. To bo vplivalo na naslednjih nekaj let. Hvala. Najlepša hvala, gospod kolega. Pravice smo avtomatično ocenili, zato smo že plačali. In ravno to je tisti manjko oziroma tisto, kar smo se naučili v prvem obdobju, torej, da je prišlo do doravčenih stroškov pri spostavljanju in da je zato plačeval tudi potrošnik. Naslednja ima besedo gospa Korin Lepaš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 število pravic, ki smo jih dali podjetjem, so neustrezna. Če posebej pogledamo stanje v Franciji in kvote, ki smo jih podelili, za katere so prosile torej, podjetja, pri tem ugotovimo, da podelitev pravic ni dovolj visoka, da bi dosegli torej, zmanjšanje izpustov CO2. Zaradi tega imamo presežek pravic in seveda se trg sesuva. Torej, gre za izredne razmere, ki jih izkušamo v trenutnem času in zaradi tega so tudi stanje na trgu drugačna. Poslušala sem eh, pomisleke glede konkurenčnosti, ki so jih ustvarili kolegi. Ko gre za sektorje v industriji in če želimo biti konkurentni pri sledenju politik v kontekstu doseganja ciljev 2020, potem moramo sprejeti učinkovite ukrepe in novim industrijam postati jasne signale glede energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Če želimo, da se sektor energetike razvija učinkovito in postave postane konkurenčen, potem mora biti tudi cena CO2 smiselna, kajti drugače ne vem, kakšen je smisel tega, kar počnemo. Eden izmed kolegov je pravkar izpostavil, da je ceneje torej, zgraditi elektrarne na premo, kakor pa vlagati v obnovljive vinere energije, kar je popolnoma nesmiselno. Tako da popolnoma podpiram ta pristop. Postava pa se mi vprašanje glede tega, kako daleč naj gremo. Trenutno obstajajo različne ocene glede tega, kar je potrebno storiti. Nekateri govorijo o 900 milijardah. Tako da nimam še končnega stališča glede tega. O tem vidiku je treba razpravljati, preden eh, gremo v postopek komitologije. Mislim, da je načelo zatem sicer čisto samoumevno in je v interesu evropske industrije. V interesu je, da bi prodali na nove trge. Tu govorim o energetsko učinkovitih in eh, novih virih energije. Naslednja je gospa Grostet. Najlepša hvala. Ko sem prebirala vaše poročilo, sem ugotovila, da je vaše stališče sicer pametno, preudarjeno predlagate le eno prilagoditev v obdobju trgovanja do leta 2020. Komisija želi tudi, da so uvedene nekatere spremembe. Treba je torej zagotoviti, da bo za podjetja odstajala določena ravnost predvidljivosti. Za komisijo, bi izpostavila, je pomembno, da ji ne pustimo da na kateri koli točki procesa spreminja pogoje brez ustrezne preučitve delovanja. In naj dodam, da me skrbi še nekaj. Govorili smo o velikem presežku pravic, zaradi česar je prišlo do nizke cene oglika. Ampak konec koncev vse nahajamo v časih hude krize. In tudi kriza predstavlja upravičen eh, razlog za poseg v cene. Trg je vzpostavil situacijo, pri kateri so se znižale cene oglika. Komisija je želela vzpostaviti sistem, ki bo temeljil na tržni logiki. Sedaj pa pravi, da bi rada regulirala trg kar pomeni, da daje sama sebi možnost, da intervenira na trgu. Liberalen eh, pristop, ki ga ubira komisija, se nam morda lahko zdi dober. Sploh v trenutnih časih in glede na izzive, s katerimi se soočajo podjetja. Tako da bi bilo smiselno ohraniti obstoječa pravila za tretjo obdobje do leta 2020, zato da bi zagotovili stabilnost in predvedljivost za zainteresirane strani. Potrebujemo torej vzdušje zaupanja do sistema za trgovanje z emisijami v okviru Evropske unije. Skrbi me, da če bomo vse zadeve postavljali pod vprašaj v trenutnih pogojih, bi to pomenilo zelo slabe posledice na področju industrije. Tako da nisem čisto zadovoljna s predlogom komisije. Najlepša hvala. Naslednja kolegenica Inge Weisgeber. Najlepša hvala, predsedujoči. Nasplošno se mi zdi zelo pomembno, da razpravljamo o prihodnosti sistema trgovanja z emisijami. Zagotoviti je treba, da bo sistem tudi v prihodnosti učinkovito deloval. To je pomembno zato, da pomagamo industriji, pri uvajanju inovacij, konec koncev to pomeni tudi prihodke iz scheme trgovanja z emisijami, prihodke, ki jih potrebujemo za ulaganje v večjo energetsko učinkovitost in obljubljive vire energije. Zaradi tega je smiselno izpostaviti, da nizke cene za pravice do emisij toplogrednih plinov, ki jih trenutno plačujemo, teh ciljev, ki sem jih omenila, ne zagotavljata, ne spodbujata. Mislim, da je v osnovi ideja backloadinga, povečana koncentracija v zadnji fazi, dobra, treba jo je pozdraviti. Ne bi pa se torej popolnoma priključila tistim, ki vehementno zagovarjajo ali pa nasprotujejo tej schemi. Mislim, da je treba obrati srednja pot, kar je storilo tudi poročilo. To je treba upoštevati. Torej, jasno je, da komisiji ne smemo dati prostih rok, to smo že večkrat izpostavili in drugič pomembno je, da bo prišlo le do ene prilagoditve v obdobju do leta, od leta 2013 do leta 2020. Torej, komisija bi imela le eno možnost prilagoditve, kar je jasno zapisano tudi v poročilu. Treba je govoriti tudi o drugih pogojih, po mojem mnenju, naprimer, kako bomo se odločili o tem s komisijo, kako bomo podali svoje soglasje, kajti konec koncev gre za poseg na trg. In sistem trgovanja z emisijami je bil zamišljen kot trg, ne pa kot um, trg, ki bi obstajal v okviru planskega gospodarstva, recimo. Potem bi to izpostavila, da če bi bila možnost naprimer, tega, da še enkrat posežemo na trg, naprimer, če bi prišlo do velikega povečanja cene CO2. Ne vem, kakšno je tu vaše mnenje? Ste to morda že predvideli? Je to morda že vključeno v predlog komisije? Ne vem, tega nisem mogla razbrati iz, iz poročila. Kako bi lahko torej omejili takšne ukrepe, kolikor je le možno? Morda bi lahko našli sredno pot med obema ekstremoma. Predsednik, če dovolite, bi še nekaj izpostavili, bi še nekaj izpostavila, gre za točko, ki je zame zelo pomembno. Morali bi razpravljati tudi o nečem zelo pomembnem, gospod Liz je to že dejal. Torej, mehanizem izpusta oziroma uhajanja CO2 je pomemben, seveda obstajajo določene izjeme, nekatere industrijske panoge so izuzete, ki pa seveda konkurirajo s tistimi sektori gospodarstva, ki so vključeni v schemo ETS tako da prihaja do konkurenčnosti med um, branžami, ki so energetsko gledano različno učinkovite. Nekatere, nekatere sektori, naprimer, ko gre za cement, pridobivajo koristi od sistema trgovanja, nekatere druge industrije pa ne. Mislim, da je komisija že razmišljala o tem, kako bi stanje izboljšali, ampak dobro bi bilo, če bi tudi v poročilu požrečevalec vključil ta vidik. Želeli bi, da bi bili tako odprti, da bi zapisali tudi, da je treba uhajanje CO2 ustrezno urediti in v korist eh, okolja, tako da ne prihaja do nepravilnosti. Hvala. In ne nazadnje, še gospod Chris Davis. Ja, se upravičujem, da se tako pozno oblača, oglašam. Odbor za ribolov me je potreboval, um, jutri se bo razpravljala o reformah, ki potekajo. Mislim, da sem zamudil del razprave, ampak vem, da ste verjetno govorili o možnosti uporabe tega zakonodajnega akta. Gre za enostavn zakonodajni akt, da bi torej spremenili obstoječe zakonodajne predloge. Komisija mora dati predlog za spremembo sistema trgovanja z emisijami, da se umaknejo določene pravice in tako naprej. Jaz te ideje popolnoma zavračam. Gre za enostaven predlog in enostaven bi moral ostati. Imamo časovni načrt za oglik. In tako v tem odboru, kakor v odboru ITRE, smo sprejeli nekatere ukrepe v to smer. Mislim, da nic treba spremenjati dodatnih ukrepov in zadev bolj zaplesti, kakor bi bilo treba. Komisiji ne bi smeli dati bianko menice in širokih pobostil. Ampak ne pozabimo, komisija nam je dala predlog eh, v okviru postopka s odločanjem. Gre za manjšo spremembo sistema izdajanja pravic do emisije toproglednih plinov. Gre za zadeve, o katerih smo se že dogovorili. Tako da glede števila pravic na trgu mislim, da ne bo prišlo do sprememb. Komisija ima regulatorno nalogo in tako bi bilo treba omogočiti, da izvaja svojo nalogo. Kar se tiče pravice sistema za trgovanje z emisijami, lahko pričakujemo, da bo komisija v prihodnem letu podala predloge, ki bodo omogočili spremembe. Naj dodam še nekaj. Vemo, da sistem za trgovanje z emisijami deluje, in da je do danes prispeval k zmanjšanju izpustov CO2 iz največjih podjetij v energetskem sektorju. Lahko bi pričakovali tudi, da bodo zaradi tega prišlo tudi do vzpostavitve nizkoogličnih eh, tehnologij. Ampak to so dosegle tudi drugi ukrepi, naprimer določene pospešitve posebnih eh, ciljev glede tega in uh, spodbude strani komisije. Morda bi se morali vse bolj sredotočiti na te alternativne možnosti, ne samo na trgovanje z emisijami v tem kontekstu. Sistem za trgovanje z emisijami je glavni instrument v okviru EU za boj proti spremembam, eh, podnebnim spremembam in za boj proti večjim izpustom CO2 iz največjih proizvajalcev. Številne države v svetu sedaj poskušajo kopirati naš pristop, tako da bi bilo nekoliko nesmiselno, če bi sedaj pustili, da sistem za trgovanje z emisijami propade. Sistem je že pripravljen na umik določenih pravic oziroma na povečanje koncentracije v zadnji fazi. Obstaja pa nevarnost, da bi se v zadnji fazi popolnoma porušil celoten sistem. Mislim, da sem pred nekaj meseci imel tudi razpravo o tem, da nam ni všeč najbolj ideja po povečanju koncentracije v zadnji fazi. Še manj všeč pa nam bi bilo, če te možnosti sploh ne bi imeli. Tako da mislim, da gre za težko odločitev, ampak ta nam je veliko bolj všeč. Najlepša hvala, hvala za vaše stališče. Sedaj pa predajam besedo vodji enote v okviru komisije za izvajanje sistema za trgovanje z emisijami. Najlepša hvala predsedujoči, najlepša hvala za to zelo zanimivo razpravo. Zelo natančno smo prebrali vaše poročilo in naj izpostavim nekatere vidike, ki so pomembni pri reviziji časovnega načrta glede dražb. Tudi mi nismo bili najbolj zelo naklonjeni takšnemu predlogu. Predlagali smo ta umik 900 eh, milijonov v začetku tega leta. Vzpostavili smo pomezavo med eh, obstoječo zakonodajo in sistemom ETS in upoštevali smo tudi cilje energetskega svežnja glede zmanjšanja izpustov in spodbujanja odmrnilih virov energije. V tem svežnju so bile eh, že vključeni te predlogi. V tem svežnju pa so bile na novo vključene zahteve glede sistema za trgovanje z emisijami. Mislim, da ste že izpostavljali direktivo o energetski učinkovitosti in tudi skupno poročilo o trgu. V tem kontekstu smo predlagali tudi oziroma opravili tudi revizijo sistema trgovanja z emisijami. In ugotovili smo, da gre za resno stanje presežek pravice, do katerega je prišlo tudi zaradi drugih regulatornih odločitev, ki smo jih sprejeli v sodelovanju z Evropskim parlamentom in tega nekaj ne prozabite. Naj dodam, da smo se skupaj odločili, da bomo omejili število pravic v okviru mehanizma čistega razvoja. Te omejitve pomenimo, da lahko te pravice uporabimo le v obdobju do leta 2020 in to pomeni, da se bodo te pravice dejansko uporabile in to pomeni, da bomo imeli tudi določen presežek pravic pri trgovanju. Seveda pa ste izpostavili tudi vidik, da smo trenutno v času gospodarske krize. To je treba sprejeti. Tega nismo predvideli v času, ko smo sprejemali svežen na področju energetike. upam, da boste to upoštevali v kontekstu obravnavanja tega predloga. Ne bo zabitek, da gre za časovno omejen ukrep. Poleg tega smo predlag predlagali tudi uvedbo strukturnih sprememb. Šlo je za razpravo, ki bo upoštevala leto 2013. Tudi z deležniki bomo um, vzpostavili um, različna posvetovanja. Predvidevamo, da bo prišlo do številnih srečaj z zainteresiranimi stranmi. Zakaj menimo, da je sedaj smiselno revidirati časovni načrt grede aukcij? Številni ste izpostavili, da ni jasno, kako bo ta predlog vplival na cene CO2, ampak v oceni očika za povečanje koncentracije EU v zadnji fazi smo predvideli določene številke, ki so jih podali strokovnjaki. Iz teh številk je jasno, da ne predvidevamo velikih učinkov. Zagotovo bo prišlo do nižjega oziroma manjšega učinka, kako si številni predstavljamo, kako izhajajo iz eh, pregleda svežnja za energetiko, tako da ne, predla, ne pričakujemo velikega dviga cen. Tržni analitiki pravijo, da bi cena 6 evrov, ki jo imamo danes, že upoštevala lahko torej povečane koncentracije EU v zadnji fazi, ampak če ne bi prišlo do povečane koncentracije v zadnji fazi, morda bo prišlo do tega, potem da bodo cene CO2 še upadle. In to je glavni razlog, zaradi česar je komisija predlagala ta predlog. Treba je imeti dolgoročne cilje. Že nekaj časa predlagamo predloge okvirjev obzorja 2020. Ravno pred to točko ste obravnavali eh, razprave, ki so potekale v dohi in dejali ste, da bi morali biti bolj ambiciozni. Tako da tudi pri tem želimo doseči, da bi prišlo do porasta CO2, kajti drugače ne bomo imeli potrebnih spodbud za m, mm, industrijo, ki bi bila manj oglično intenzivna. Seveda je cena CO2 nekoliko nižja, kako bi si želeli, ampak glede na gospodarsko krizo je to razumljivo. Ne bi smeli dopustiti, da se cena še zniža. Treba je sprejeti racionalne odločitve, torej bolj racionalno razdelitev pravic v takšni situaciji. Nekateri ste tudi omenjali učinek na prihodke, mislim, da je gospa Gerber to izpostavila. Konec koncev so te pravice v lasti držav članic in ko jih dajo na trg po takšni ceni, bo to imelo tudi vpliv na finančna sredstva držav članic in na njihove načrte glede uporabe teh prihodkov, glede spodbujanja, naprimer, ulagan v večjo energetsko učinkovitost omenili ste še en element, ki se kaže trenutno. Če bi ostala cena takšna, kot je, in če ne bi imeli povečane koncentracije v zadnji fazi, bi to pomenilo dodatne ukrepe na nacionalni ravni. In mislim, da je tudi gospod Lize dejal, da bi potem prišlo do fragmentacije notranjega trga, kar ima seveda tudi negativne učinke na sektori, ki, ki sodelujejo v schemi trgovanje z emisijami. Gospod predsednik, glede na predlagane predloge sprememb številka 6 in številka 4, tu se pojavljajo določeni pomisliki. Seveda smo zavedeni k temu, da bomo do revizije sistema prihajali le v resnih situacijah, izjemnih situacijah, ampak mislim, da je trenutna situacija ravno takšna. Kot sem dejala, pred štirimi leti nih, si nihče ne bi mogel predstavljati, kakšna bo situacija, kot jo imamo danes. Če bi omejili naša pooblastila na spreminjanje le enkrat v obdobju, bi bilo to res nekoliko problematično. Če bi prišlo do pregleda sistema, bi seveda bile vključene inštitucije EU, tudi Evropski parlament in seveda bi se to izvajalo le v izrednih eh, primerih. Tako da omejitev na enkratno spremembo v času tretjega obdobja, no, to se nam zdi nekoliko problematično. Mislim, da ste omenili, da je treba vnesti več jasnosti tudi na trg. Tako da upamo, da bo obravnava v svetu in v parlamentu hitro potekala in to bi bilo res zelo dobrodošlo. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Svinberg si predstavljam, da predloga spremembe 4 in 6 komisiji nista najbolj všeč, ampak eh, preprosto upošteva so mnenja, ki so bila izmenjena v okviru prve razprave oziroma prve izmenjave mnen. Pomembno je unesti nekoliko miru v celotno razpravo in vzpostaviti zaupanje. Veliko vidikov ste izpostavili, ki prvotno niso povezani s tem eh, področjem, s tem predlogom, ampak gre za energetsko intenzivna podjetja. Veliko je seveda izjem. Tudi pri izrednem zasedanju odbora za okolje je bilo čisto jasno, da se znam energetsko intenzivnih podjetij predstavlja zelo dolg seznam. Nekatera podjetja niso vključena, pa bi morala biti. Tam imamo naprimer proizvajalce koles, vinarje, proizvajalce spodnjega perila in tudi nekatere druge akterje. Morda bi se morali lotiti tudi te teme. Koordinatori so dejali, da bi januarja ali februarja ali podali poročilo, oglično poročilo in sicer, da bi skupaj s komisijo in s predsedstvom, z irskim predsedstvom, razpravljali o tem vprašanju tako da bi ugotovili, če se si želimo v prihodnosti v okviru ogličnega trga. Ampak še enkrat podarjam, to ni mesto za razpravo o takšnih vprašanjih, ne v okviru tega poročila. Naslednja komisija potrebuje določeno usmeritev in temu načelu so se ledili tudi koordinatori, torej kako bi zapisali oziroma vzpostavili poročilo o izpustu oglika. Seznam je nekoliko preširok in ne pokriva nekaterih akterjev, ki bi jih moral. Tu obstaja možnost za izboljšanje. Izpostavili ste tudi solidarnost. Tu lahko rečem le, če želimo ponovno zagnati evropsko gospodarstvo na vseh področjih in ravno sedaj se trudimo, da bi prišlo do izboljšav, ko gre za posamezne trge. Mislim, da je treba prilagoditi tudi trg CO2 in predvsem v tem kontekstu sistem za trgovanje z emisijami. Prišlo je namreč do krize, ki je ni mogel nihče predvideti. Nabeden izmed eh, gospodarskih strokovnjakov nam tega ni mogel napovedati, ko smo sprejemali to schemo, ki smo jo morda zastavili nekoliko preširoko. Tudi v dohi, ko smo se pogovarjali s kitajskimi kolegi, je postalo jasno, da imajo v sedmih regijah predviden sistem izmenjave trgovanja z emisijami. In za leto 2016 menijo, da bo prišlo do vse kitajskega sistema za trgovanje z emisijami. Ampak bomo videli, seveda smo odprti za sodelovanje s kitajskimi partnerji. Varstvo podnebje oziroma boj proti podnebni spremembe lahko deluje le na globalni ravni. In številni ste že izpostavili, da je tu tudi določena nevarnost za trg. Lahko si le želimo, da bi zadeve bolje delovali. Ampak tisti, ki želite trg za oziroma vzpostaviti davke na CO2, no, vam je lahko rekel le veliko sreče. Saj veste, da se težko dogovorimo o takšnih ukrepih na ravni EU. Tako da prosim, da tisto, kar smo dosegli s trdnim, s trdim delom, da to ohranimo, da vodimo smiselno razpravo, mirno razpravo. Tudi v prihodnem letu bomo razpravljali o nekaterih vidikih in sicer v drugih kontekstih. Razpravljali bomo o tem, kaj storiti, da bi ta trg na srednji rok, na dolgi rok dobro deloval. Mislim, da so to izpostavili številni kolegi. Kar se tiče zgornjih in spodnjih mej, lahko rečem, da bi se lahko o tem pogovarjali v okviru poročila in sicer, da bi imeli določen svet za nadzor. Torej, če se nam pridružijo naprimer Avstralija in druge er, regije, da bi imeli svetovalni svet, ki bi razpravljal o tem, kakšni so pogorje lahko bi uvedel tudi zgornje in spodnje meje. O tem je treba razpravljati, morda je to dobra ideja. Lahko bi bila dobra ideja, da bi postavili meje, tako kot na nekaterih drugih področjih gospodarstva, tako da bodo pogoji delovanja čisto jasni. Torej, tistim, ki dvomite v to, lahko rečem, da smo bili mi tisti, ki smo pozvali komisijo naj nekaj stori tega nismo storili kar tako. V številnih kontekstih, pri številnih poročilih smo zahtevali spremembo in sicer smo to zahtevali večkrat. Komisija nas je oslišala, je storila svoje že pred poletnim odmorom in koordinatorji so mi dali nalogo, da napišem poročilo skupaj s predlogi sprememb. Seveda smo razpravljali tudi o tem, ali bi sploh imeli predloge sprememb. Želeli smo, da zadeve sprejmemo v okviru običajnega postopka v parlamentu. Veselim se že razprave o predlogih sprememb in še enkrat bi vas prosil, dobro bi bilo, če bi predloge sprememb eh, podali v primerni obliki, tako da bi lahko o tem razpravljali in šele na to bi lahko komisija podala svoje komentarje in na to bomo razpravljali v okviru odboru o tem, kako bomo umikali pravice z trga. In potem še tretja stvar, poročilo o ogličnem trgu, o šestih različnih možnostih, ki jih je predlagala komisija. Tu je treba predmisliti, ali ne bi dodali še kakšnega izmed ukrepov in nekateri kolegi so želeli besedo glede te točke. In te kolege bi prav, če bi umestili na dnevni red tudi točko ustnega izmenjave mnenju in vprašanj za komisijo, prosil bi vas, da ste pri tem konstruktivni. Toliko nasplošno o tem, kar sem želel dejati k tej točki. Še enkrat naj se obrne na svet, ne vem, ali so pristojni oziroma predstavniki tu. Pozval bi vas, da kolegom rečete, da pričakujemo napredke. Moja država, torej Nemčija, ima sicer tradicijo sodelovanja med eh, ministrstvi za okolje in uh, gospodarstvo. Zaenkrat, če nimamo enotnega mnenja, v tem kontekstu bi pozval tudi akterje Evropske unije, da bi imeli skupno stališče, tako da bi čim hitreje spostavili povečanje koncentracije v zadnji fazi in sprejeli morda drugačne ukrepe. Če bomo odlašli, bi lahko prišlo do neželenih ukrepov. Sicer nisem črnogled, ampak. Uh, upam, da bomo tu lahko konstruktivni in dejavni. Torej, glede časovnice, rok za predloge sprememb je bil včeraj, ne, ne, šalim se, 19. decembar je rok. Takrat bo potekala razprava o predlogih sprememb 23. in 24. januarja in 19. februarja bomo v okviru tega odbora odločali o tem poročilu. Obravnava na plenarnem zasedanju še ni predvidena, vse je odvisno tudi od eh, tega, kdaj bodo vloženi predlogi s premestrnim kolegom. Najlepša hvala za konstruktivno razpravo, za pozitivno in negativno kritiko in sedaj nadaljujemo z naseljeno točko na dnevnem redu. Tu pa gre ponovno za sistem za trgovanje s pravicami do misije. To je misija in tu gre za to, da povsod zaustavimo uro, stop the clock, predlog, ki ga je podala komisija. Poročevalec Petr Lize je tukaj in njemu bi predal najprej besedo. Hvala. Dovolite mi eno vodno pripombo, ker ste tako pozvali vlado največje države članice. Res je, da zvezdna vlada še nima pozicije v zvezi s povečanjem koncentracije v zadnji fazi, ampak eh, tudi ko je stranka predsednika zagotovila kanclerja, ni bilo nič kaj bolje. Torej, sedaj pa tema letalstvo. To je vključeno, zato ker velika tema. Ker je velika večina v parlamentu in na svetu to sprejela, takrat je bil ta predlog podprt z veliko večino. Predsedoval je, predsednik je bil poročevalec, jaz sem bil poročevalec v Senci, zelo intenzivno smo sedovali z odborom za transport in vem, da nisem smel predložiti predloga sprememb. Imeli smo prvo in drugo branje in noben predlog sprememb ni bil usklajen ni, ni bilo nobenega predloga sprememb, ki ne bi bil sklajen z odborom za um, transport oziroma za, za transporta. No, nekdo nam je tudi učito, da smo kot neki talibani, ampak vse smo usklajevali s tem odborom. Zakaj smo to sklenili? Zato, ker letalski promet narašča in številni drugi načini prevoza, tudi prispevajo k varstvu okolja. Prispevam se na, eh, spominjam se zakonodaje v zvezi z osebnimi vozili. Tudi železnice so vključene v trgovanje z emisijami, ker koristi eh, elektriko in zato ne bi bilo koherentno, če bi letalski promet, ki ima precej velik, eh, ki precej obremenjuje okolje z emisijami na prevoženi kilometr, če tega ne bi vključili. Ker pa smo sodelovali z odborom za promet, pa. Um, torej, govorimo o 100 odstotnem uh, um, deležu na dražbah od leta 2015, pri letalstvu gre za 13 odstotkov obremenitev zaradi eh, trgovine z emisijami v letalstvu je zelo zmerna. Komisija pri medcelinskih letih izhaja iz, naprimer, če gre iz Londona v Šanghaj, izhaja iz dveh evrov. V Evropi ima družba Ryanair, torej je izračunala, da bi to stalo na potnika 25 centov za let znotraj Evrope. Če si ogledate nacionalne okrepe, ki so jih države članice in tretje države že sklenile in v zvezi s tem smo že razdelili dokument. Uradno imamo sicer eh, razpravo o uh, brez dokumenta. Torej v Nemčiji se plača davek za let 42,80 evrov, v Združenem kraljestvu je to odvisno od razdalje, v prvem razredu gre tudi za 148 funtov, to je več kot 200 evrov, tudi v ZDA imajo obremenitev za. Uh, medcelinske lete v višini 16 dolarjev, Indija ima 35 dolarjev. Wir hier beschlossen haben, war sehr... Rad bi le povedal, da to, kar smo sklenili, je bilo zelo um, učinkovito. Sedaj pa smo naleteli na kritiko iz tretjih držav in žal je tako, da bistvene te države, zelo pomembne države Kamna, da naprimer sodelujejo z nami zelo zmerno, ampak Kitajska ZDA, naprimer, pa sta zelo proti. Argument, ki ga uporabljate, je, da tukaj izvajamo izven teritorijalno zakonodajo. Mislim, da to ni res. In eh, v dokument, ki se vam ga razdelil, je nekaj informacij. Nacionalni davki se seveda tudi zmanjšujejo glede na razdaljo. Če letite iz Londona v Kanado, plačate nižji davek, če pa letite v Mehiko, plačate višji davek in na ozemlju mest so ZDA. Če iz Frankfurta letite v Varšavo, plačate nižji davek, kot če letite v Tokijo, plačate pa višji davek, vmes je pa Rusija. Torej argument, da Evropska unija je sedaj začela sprejemati neke sklepe, ki, eh, ne, ki krivično zadevajo tretje države, ne vzdrži. Kljub temu pa je tu upor, čeprav je Evropsko sodišče zavrnilo sodbo neke ameriške družbe. Dve pojasnitvi sta za ta močan upor in pritiski iz tretjih držav. Prvič v teh tretjih državah velja mnenje, da v Evropski uniji nismo pravo zakonodajno telo in tam velja mnenje, da gre le za idejo in da če se Evropska unija malce eh, izpostavi pritisku, potem se skupaj razpade. Torej, nacionalni zakone v Veliki Britaniji, Nemčiji ali Franciji velja upoštevati, eh, evropskih zakonov pa ni treba. Takšen je predsodek v tretjih državah. Eh, to je obžalovanja vredno, zato moramo natančno razmisliti, kako bomo se na to odzvali. Druga točka je politična morda še bolj napeta v ZDA je bil sprejet celo zakon, ki omogoča prometnemu ministrstvu, da če ne pride do dogovora, prepove ameriškim letalskim drugom udeležbo v evropskem sistemu ETS. In eh, predstavniki so, Amerike, iz Amerike so bili tu in so se pogovarjali z nami in eh, v trenutku, ko so postali, po, po, trenutku, ko so postali agresivni in nervozni, uh, je bilo, ko sem omenil zakon v X-Men Marki. To je imelo večino v um, kongresu, v senatu pa je žal ni uspelo, ker 60 uh, glasov, ki jih rabijo, ni, 60 odstotkov ni zbral. Ta v X-Men Marki je predvidel tudi davke v eh, industriji, v letalskem prometu, pa tudi v, za evropske, avstralske ali druge um, družbe, ki štartajo iz EDA. In ko sem to omenil, so bili jezni, ker so rekli v X-Men Marki, ta zakon je mrtev. Gre za drugačno večino v ZDA, predvsem v um, kongresu in ta druga večina nam želi povedati, da ameriška okoljevarstvena politika ni taka, kot je nekoč bila. To pa ničesar ne spremeni v mednarodnem pravu. Torej vsak argument, ki ga izražajo danes proti našemu sistemu, bi lahko mi izrazili proti Wexman Marki. In argumentacija Američanov, predvsem Obame, je zelo uh, slaba. Obama je. Tu mm, se ne kaže dobro. Dobil je Nobelovo nagrado za mer, predvsem tudi zaradi svoje okoljske politike in potem je sedaj podpisal nekaj, kar gre v nasprotje s tem. Pa naj bo kakor je, smo v težki situaciji, ker nas vse pomembne tretje države um, se zelo opirajo in argument, ki ga nanašajo, je, da imamo raje svetovni sporazum kot pa evropski sporazum, ki ureja potem tudi kitajske ali ameriške družbe. Mi smo vedno jasno izrazili, da tudi želimo svetovni sporazum, ampak problem je v tem, da pri mednarodni um, organizaciji za civilno letalstvo od leta 1997 od Kjota je ta naloga tam deponirana, zgodilo se ni pa nič. In zelo pomembno je, da se pojasni, da nismo na poti mednarodnemu sporazumu, ampak da so to predvsem drugi. In prav je, da. vzamemo na znanje napredek pri mednarodni organizaciji za civilno letalstvo, IKAO. In novembra je bila organizirana skupina na visoki ravni, ki naj skrbi za to, da bo do septembra prihodnega leta, ko bo potekala generalna skupščina IKAO-a, da uh, bodo sprejeti sklepi, ki bodo lahko sprožili vse potrebno za. Um, svetovni sporazum. Generalna skupščina IKA se sreča le enkrat na tri leta, zato je to res dobra priložnost, drugače potem spet tri leta se ne bo zgodilo nič. In upoštevajoče se to, je Evropska komisija predlagala, da se zaustavi ura in da se izvajanje naše obstoječe direktive prekine za eno leto. To je zelo velik korak in zelo natančno moramo preučiti, ali je to pravilno. Moj prvi, prva reakcija, moja preliminarna ocena je, da komisija je tu naredila dober korak, zato da povemo in pokažemo, da ni, ne nasprotujemo svetovnemu sporazumu. Če bo to uspelo, je to odlično, potem je, dobimo to, kar želimo. Če pa ne bo uspelo, pa je postalo jasno, da ni Evropska unija tista, ki je preprečila svetovni sporazum. In s tem lahko odvrnemo škodo od Evropske unije, no, od letalske industrije v Evropski uniji, hkrati pa jasno povemo, da še naprej stremimo k temu cilju. Kolegice in kolege, prosim, da povejo svoje mnenje v zvezi z dvema točkama, ki sem jo slišal pred današnjo razpravo kot predloga. V Evropski uniji oziroma v eh, predlogu komisije se razlikuje med eh, medcelinskimi in evropskimi leti in Evropska komisija predlaga, da bi sporazum zaustavili samo za medcelinske lete, kajti eh, notranji evropski leti niso sporni mi pa smo želeli oboje hkrati in sedaj moramo razmisliti, kaj je spričo nove situacije pravilno. Oboje ima prednosti in slabosti in mislim, da bom kot poročevalec zaenkrat um, ne dal predlog, ampak bom počakal na um, razpravo. Vsak predlog pa bo uh, povezan z problemi. Do prvega petega moramo biti uh, gotovi, što zakonodaja, drugače nastopijo pravne težave. Drugi predlog, želim, da se o tem pogovorimo kaj je z dostavnimi leti. To gre za uh, lete, kjer se potniki iz malih um, letališč uh, transportirajo na večje letališče in tam nadaljujejo pot med celinskem. In da bi sedaj zaščitili um, evropske letals, letal, eh, letalske družbe eh, naj bi bili izključeni te dostavni leti. Mislim, da bi morali predlog komisije precizirati, kaj pričakujemo, kaj se bo zgodilo čez eno leto. Lahko naprej povem, da od septembra 2013 ne bomo imeli rešitve, s katero bomo vsi zadovoljni in ki bo takoj veljala. Ampak če bomo imeli srečo in če bomo uspešni, če se bomo dobro pogajali, bomo imeli rešitev, ki bo začela veljati čez nekaj let. Torej, ne bo po letu 2013 eh, obstajal nek mednareden sporazum, kjer bodo emisije v, v letalskem prometu zadovoljivo urejene. Komisija je v dokumentu z vprašanji in odgovori, ki ga je dala na razpolago, povedala, kaj oni pričakujejo, vendar pa to ni napisano v zakonodajnem predlogu. Potrebujemo globalni sporazum ki temeli na trgu, torej je misijsko trgovina ali nekaj podobnega, pri katerem bodo vsi sodelovali in če se to ne bo zgodilo 1.1.2014 oziroma če ne bo veljaven takrat, potem za prehodno obdobje potrebujemo okvir, ki nam bo omogočil, da bomo naš sistem uh, pa tudi, če bo v spremenjenju eh, ob obliki nadaljevali. To mora biti jasno. Ne smemo zato, ker bi bo IKO obljubil, da bo 2014 nekaj naredil, enostavno pozabiti na našo zakonodajo. To mora biti del. Um, prehoda, eh, del dogovora in mora biti možno, da bomo v prehodnem obdobju lahko nadaljevali našo pot. Hvala. Krize, Hvala lepa, Peter Lize. Kot si omenil, sem bil poročevalec v Senci in eh, se sedaj ponovno ukvarjam z tem, um, s to temo. Sedaj pa bi predla, pozdravil še ministra za okolje iz Walesa. Pozdravljeni med nami. Was den Vorschlag angeht, wir haben lang und breit. Kar se tiče predloga, smo v parlamentu na dolgo in široko razpravljali, imeli smo dve obravnavi tega predloga in takrat je bil to kompromis in to eksplicitno med eh, predstavniki odbora za okolje in predstavniki odbora za pre, transport. Smo šli, takrat smo šli zelo, zelo daleč nazaj in imeli smo velike pomisleke, ali bo to sploh mednarodno uveljavljivo. IKAO organizacije, ki organizira mednarodni zračni promet. Oni že 13-14 let razpravljajo o tem, kako bi lahko globalno uveljavili nek sistem za zagotavljanje podnebne zaščite in kako bi se to lahko mednarodno tudi reguliralo v Evropi vidimo, kar je omenil pravkar Peter Lize, da se je, se je celoten trg razdrobil, imamo različne davke. Lahko rečem, na nizozemskem so imeli nek davek, potem so se kar naenkrat našli neki eh, podjetniki, ki so eh, z avtobusi odpeljali potnike iz nizozemske v Nemčijo. To je bilo obratno, sedaj pa je obratno, kjer se je v Nemčiji um, tu uvedel davek, se je vse skupaj obrnilo, torej to, kar razumemo pod notranji trg, tega tukaj ni. In predlog, ki uh, smo ga sedaj podali, da bi zračni promet vključili v ETS in tudi eksterne lete, je bil pravi. Ampak države članice bi se morali odločiti za en politični instrument, bodi si za ETS ali za davek na CO2 oboje se mi zdi, da ima mejno vrednost, sem velik uh, pristaš te zakonodaje in to je bila tudi predlog, uh, torej tudi predlog komisije, predlog Stop the Clock. Je bil tudi predmet pogovorov z kitajskim ministrom. Uh, In signal, ki smo jih, signali, ki smo jih dobili tudi ja, od japonskih kolegov in drugih, je bil pravzaprav pozitiven. Mora pa biti jasno, da potem potrebujemo nekaj primerljivega tudi na mednarodni revni, če bom, ravni, če bomo šli po tej poti. V tem trenutku moram reči, da mi je to zelo všeč. Uh, tudi s komisarko smo se novembra po, o tem pogovarjali v našem odboru, tisti dan, ko je ona to predlagala. In mislim, da če je to res možno, da mednarodno sprememo nek eh, sporazum, ki pa mora imeti vsebino, ne sme biti nek instrument za ustvarjanje alibija. Če bo, nam bo to uspelo, potem so vrata v pravo smer odprta, zato da lahko tudi na drugih področjih eh, kaj oživimo. Pri razpravi o mojem poročilu sem že povedal, da se na Kitajski nekaj dogaja. V sedmih regijah bodo uvedli trgovanje z emisijami. Za 2016 je to predvideno za celo državo. Poročila iz ZDA nas seveda skrbijo, ampak lahko pa to ocenimo tudi tako, da se ne bodo lotili pogajanj brez mase in da, bo, da želijo imeti pač svoj manevrski prostor in dovolj mase, ki jim to omogoča in zato sem previden, kar se tiče situacije pri IKAV. Mislim, da moramo iti po poti, ki jo je pravkar predlagal poročevalec. Izključiti moramo mednarodne lete, torej ne znotraj evropske lete. Tu smo določili zakonodajo in tudi številke so bile navedene. V svoji državi članici zastopam uh, severo-zahod in sem sodijo tudi otoki. In če tam stopim na letalo, potem plačam več za let do severno-frizijskih otokov kot let do Washingtona in sicer zaradi trikratne cene CO2 davka. Torej, uh, razmerje in tudi to, kako smo se tega lotili tu, bi si bil želel tudi pri, CO2, pri davku za CO2 v državah članicah, kaj ti, ti namreč škodujejo In tudi to, da grejo ljudje najprej na avtobus in se odpeljajo v drugo državo in grejo tam na letalo, to je neumnost. En instrument imamo, to je ETS, tam je bil vključen tudi letalski promet in priložnost, ki jo sedaj imamo na mednarodni ravni, to bi morali izkoristiti, pa tudi jasno povedati in povdariti, da po 21.12., če ne bo nič, vsebinskega že določeno, da bomo nadaljevali svojo zakonodajo, tako da bo pritisk za pogajanja že uh, tudi ostal. Vidim, da se kolegica Foster strinja. To mora biti torej zagotovljeno, da ne bomo dali vsega iz rok, ampak da bomo imeli dovolj možnosti za pogajanje. Le, bom, le tako bomo lahko dobili nekaj dobrega, ampak mislim, da moralo iti po tej poti vendar pogojno. Naslednji poročevalec v senci je Chris Davis. Izvoli. Thank you. Hvala, predsednik, in hvala Petru Lizeju. Njegov, njegova zauzetost za ETS v letalstvu je že prav tradicionalna ni treba razlagati, zakaj si želimo, da bi letalstvo vključili, to smo že vse slišali, ampak se moramo ogledati mednarodno sliko in eh, tudi, če upoštevamo razpravo o Dohi, bi morali tudi to postaviti v kontekst. Pogajanje o podnebnih spremembah, pri teh je Evropska unija skušala biti inovativna, skušala prevzeti vodstvo, postaviti zgled. Kaj pa smo dobili v zamenjavo? Oziroma, kaj lahko pokažemo? Zelo malo. Eno od načel teh pogajanj o podnebnih spremembah je, da vsaka država na celem svetu ima skupne, skupno odgovornost, ki pa je diferencirana. Ena od naših nalog je, da uporabimo vzvode, kadar imamo priložnost za to. In tu točno to imamo. Od samega začetka je bilo jasno strani komisije in tudi drugih, da je cilj tega, da dobimo mednarodni sporazum za to, da se lotimo tudi teh emisij iz letalstva. Ne želimo nikomu škoditi, želimo, da se ljudje strinjajo o nečem, o mehanizmu, za katerega svet priznava, da je pomemben. In tu skušamo nekako doseči, da se nekaj zgodi, ne da bomo samo govoričili. Torej, kje smo? Vemo, da je komisija uporabila izvajanje ETS-ja za to, da je povzročila nekaj napredka pri IKAV. Komisija je prišla k nam in rekla, da verjame, da je bil dosežen bistven napredek. Seveda je protest velik, tako kot je vedno proti Evropski uniji, kadar ukrepa na tak način, ampak Splošen napredek je bil dosežen in čas je, da se malce umaknemo, da zagotovimo manevrski prostor za pogajanja. Sedaj prihaja k nam in pravi časovnica, s katero dela IKO, je taka, da je nemogoče, da bi dosegli dogovor pred uveljavitijo ITS-a in zato pravi, umaknimo se za eno leto, In samo to pravijo, podprite me pri pogajanjih, kajti resno mislimo, da je tukaj prišlo do napredka. No, ko so to povedali, so jih takoj skritizirali eh, zeleni in še nekateri, nekateri celo iz naše skupine, da to ni dovolj dobro, da ni dovolj ambiciozno, da ni dovolj napredka. Potem pa še drugi iz druge pers politične perspektive so kritizirali komisijo in celo idejo, da ne bi skušali uporabiti ta mehanizem zato, da bi pospešili na mednarodni pohinizem. Torej, med dvema stoloma smo, ampak mislim, da nimamo druge možnosti, kot da jo podpremo pri pogajanjih. Komisija je tista, ki si skuša, ki skuša doseči ta uh, sporazum in nihče ne dvomi, da si tega ne, zato ne prizadeva. Torej, ne skušamo dodajati nečesa zakonodajnemu besedilu, skušamo jo podpreti kot zakonodajalca. Uh, In bolj direktni, ko bomo, bolj, ko bomo um, odločni, boljše sporočilo bomo dali svetu, da si res želimo to, ta sporazum, da smo se pripravljeni za to zauzeti, da bo ETS veljav za letališča oziroma za letalske družbe, ki bodo um, letela na evropske letališča. In povedali bomo tudi, da želimo napredek na splo generalni skupščini IKA. Hvala. Hvala, Kris. Sedaj pa gospa Forster zastopa Martina Kelenena. Hvala. Hvala lepa in hvala tudi drugim kolegom, ki so podali svoje mnenje. Prav imate. Mislim, da vsi podpiramo načine, kako se lotiti vplivov na okolje. In seveda tu imamo enotno evropsko nebo, potem napredek v tehnologije, pa potem eh, projekt Clean Sky, kjer gre za osebno javno partnerstvo. Problem pa, ki ga imamo tukaj, to pa ni krivda članov našega odbora ali odbora za promet, namreč da je bil ta predlog slabo predstavljen. Torej, ko je komisija pri, šla pred, sedmimi, pred določenimi leti, da bi se vključilo letalstvo, so vedno bile neki problemi. Tu so bili neki problemi, da tu nalagamo davke. Um, prevoznikom iz tretjih držav in ne vem kaj. In takrat komisija žal ni želela prisluhniti uh, tu so bile razne pravne družbe, tu ki so rekli, da ne moremo nadaljevati na tak način. Sedaj pa smo tu v celi zmedi, 170 držav je prišlo do komisije po tem predlogu in rekli, s tem bomo imeli težave. Sedaj smo v položaju, ko so velike države, Kitajske, ZDA in druge, ki so ustvarile zakonodajo v svojih državah in kjer potem letalske družbe se ne morejo, ne morejo ustrezati zakonodaj Evropske unije. Torej, Mnenja so različna. Nekateri poslanci mislijo, da bi morali tako naprej, ljudje kot sem jaz pa mislijo, da to sploh ni prava pot. Kaj pa pomeni stop the clock, torej zaustavimo uro? To pomeni, da potem uh, bomo imeli letalske družbe tretjih držav, ki ne bodo ustrezali, uh, In če bomo tukaj sedaj nekaj odlagali, potem moramo odlagati to za vse. Ne moremo imeti prevoznikov v Evropski uniji, ki so naše družbe, ki bodo potem plačevali neko, nek davek, ki ga pa ne bodo plačevali prevozniki iz tretjih držav, zaradi katerih je sploh prišlo do vse te zakonodaje. In tles tukaj smo. Imamo vprašanje konkurence. Kaj torej počnemo? Komisija pravi, eh, da bo, naj bi tu uvedli neko uredbo, torej države članice naj to vključijo v svojo zakonodajo, potem pa imamo tiste, ki so tu vključene in gotovimo, da tega ne bomo izvajali. In takšna je stvarnost. Kadarkoli se lotimo emisij ali česa takega, je odgovor IKAO. IKAO bo govoril še naprej, ampak IKAO nima pra, pra, um, zakonodajnih moči. Gre za organizacijo, kjer bodo ljudje, vsaj upajmo, lahko odločili, da bodo nekaj uvedli. Ampak po mojem mnenju gre. Tu gre samo za kaj, ustavimo uro, ustavimo uro na čem, kaj se bo zgodilo, kaj se bo zgodilo čez 12 mesecev, ko bodo drža, tretje države rekle, da uh, se njihova oprema še vedno ne usklada kaj boste naredili potem? Edina izbira je, da ste realistični, da ste pošteni do prevoznikov iz Evropske unije in da odložite vse skupaj in da potem vidite, kaj lahko pravzaprav pripravite. Ampak da pa da se nadaljuje po tej poti. Ampak nihče ni prisluhnil tistim, ki so že samega začetka povedali, da to ni prava pot. To In ni pravi način, da bi kakorkoli se lotili um, preprečevanja emisij. Vse skupaj je bilo samo, prespi, pre, pe, samo nek predpis in je bilo birokratsko. In sedaj pa kaj bo prišla komisija in bo to rešila za nas. No, mi tega nismo preprečili. Ni bil to odbor za okolje in ni bil odbor za promet tisti. Komisija je to predlagala in komisija uh, je tu zašla na pravo pot, sedaj pa nasproti naj, prav, si naj rešimo. In to ni prava pot. Zato predlagam, če želite odložiti, odložite. Potem pa se vrnite na neki točki v prihodnosti in rečete, Ikao mm, se je omaknil in potem se bomo lahko nadaljevali. Jaz ne želim, da si more uh, naša industrija boriti proti konkurenci z eno roko zvezano. Torej, ne bom povedala več, zanimivo pa je, kaj bo rekla komisija, k malu bomo o tem razpravljali tudi v odboru za prevoz. Hvala. Well, I mean, I mean, Jack, komisija lahko predloži predlog. Ampak tisti, ki so sprejeli ta zakon, so bili poslanci in pa eh, ministri. Torej, ni Evropska komisija tista, ki je to sprejela. Tudi v zadnjem parlamentu smo podprli uh, to odločitev. In isto velja za vlade in ETS. Torej, to ni neumen predlog Evropske komisije, ki, nad katerim bi samo zamahnili z roko, kajti uživa precejšno podporo. Predstavnikom komisije bi rada povedala sledeče. Nekoliko sem živčna v zvezi s tem predlogom in pridružujem se Jackie Foster. Tisti, ki so bili proti temu, da bi kakorkoli ukrepali glede uh, aviacije in ETS-a, bo to razumeli kot priložnost, da se ne ukrepa. Govorili smo o stroških za letalske družbe in pa za potrošnike. To je zelo malo v primerjavi z nacionalnimi davki, ki jih uvajajo nekatere nacionalne države v zvezi z družbami. In Peter Lize je omenil nekatere številke. V Združenem kraljestvu je naprimer 80 funtov v primerjavi z stroški ITS-a. E Primerjajte te dve stvari. Bodimo pošteni. Če IKEA predlaga, da ne karkoli počnemo, je to zato, da sploh imamo kakršenkoli predlog iz Evropske eh, unije. Napredka ni nobenega, kolikor jaz vem. In tudi ne čutim nobenega pritiska v uh, agenciji. Skrbi me ta predlog. Prej smo eh, razpravljali o ETS-u, pred nekaj meseci se zdaj imamo ponovno razpravo. Nekateri ljudje eh, zelo eh, lobirajo za to, da bi ponovno odprli direktivo o kozmetiki v komisiji. Torej, kar bi poslali, je to signal za lobiste, ki so tukaj zadaj v dvorani, da se lahko tega lotijo in da nismo več resni, kar se tiče podnebnih sprememb če bomo to podprli. Bi se pravzaprav strinjala s Krisom Davisom. Podprimo to enostavno in hitro. Ampak to ne bi smelo postati samodejno. Ne bi smeli odpraviti zakona. Eh, lahko bi rekli samo dobro, odložili bomo izvajanje. Ampak če se to ne zgodi, potem, bo, potem bo zakon avtomatično veljav. In imam vprašanje za komisijo. Kako bomo vedeli, ali je sporazum IKEA dober ali ne. Kdo bo podal to sodbo? In ali se boste vrnili k svetu in komisiji, ali se bodo vrnili v komisijo in svet in kako avtomatično bo, bo to in kakšno bo stališče v svetu, zlasti, kar se tiče tistih držav, ki ne želijo sporazuma uh, o IKEA. Tudi ni videti, da bi ZDA podprle mednarodni sporazum. Zanima me, ali lahko komentirate to, kar počno ZDA. Zelo sem žalostna, da smo v tem položaju. Žal mi je, da smo ponovno odprli ta zakon. Pred nekaj meseci smo sedeli v tej dvorani in vsi, večina nas je imela občutek, da tega ne smemo ponovno odpreti. Sedaj pa komisija to predlaga in zato o tem razpravljamo. upam, da ne bomo uničili, uniči, uničili upanja, da bi uredili letalstvo v naslednjih mesecih. Hvala lepa. François Grostet. Se upravičujem, tolmečen, tolmačenje je še nekoliko trajalo. Mislim, da je to zelo pomembna tema in o tem redno razpravljamo. Začelo se je o podnebnih spremembah, potem smo razpravljali o letalskem prometu. Lahko se strinjamo za načelom, pri uporabi pa vladajo precejšnje skrbi. Kaj ti je? če sprejmemo uredbo oziroma ureditev samo za Evropo, potem bomo naše letalske družbe spravili v težave. Zato nujno potrebujemo mednarodni sporazum. Predvsem ne bi smeli biti naivni evropejci. Potrebujemo ta mednarodni sporazum, sicer, tja, sicer bomo diskvalificirali naše letalske družbe sprožili bi tudi težave konkurenčnosti. In lahko bi imeli celo trgovinske konflikte. Kina, eh, Kitajska oprostite, je naprimer blokirala naročila e-, e-, Airbusa, eh, Kitajski je potem sledila še Indija. Potem bi imeli dejansko problem. Želimo doseči napredek v boju proti podnebnim spremembam ampak če bomo pljuvali v lasno skledo, potem bomo storili vse napak. Navdušena sem nad tem, da je komisarka za podnebje odložila uporabo davkov. Mislim, da je to potrebno in potrebujemo še druge argumente za to, da bi končno dobili mednarodni sporazum. Sicer bomo vse čas imeli težave. In na koncu bi pravzaprav škodili našim vlastnim podjetjem. Zelo bi bila previdna pri tej temi. Pravzaprav bi eh, raje kar odlašala. Mislim, da je v redu, da smo se zdaj preložili uporabo teh davkov in mislim, da je to pomembno eh, delo na mednarodni ravni. Hvala lepa, sedaj pa kolega Gerbrandi. Hvala lepa, gospod predsednik. Ne bom pa navljal tega, kar so povedali že številni kolegi pred menoj. Ampak sprijaznimo se. Eden največjih eh, težav pri uh, doseganju mednarodnih uh, eh, sporozumov v boju proti uh, podnebnim spremembam je to, da moramo zagotoviti enaka pravila za vse. Obdavčujemo vse družbe na povsem enak način. Torej, ravno na tem področju imamo um, enaka pravila za vse. Prepričan sem, da to ni težava praktičnih zadev ali česarkoli drugega. Tukaj gre za načelne zadeve. Večina držav in številni ljudje ne želijo obdavčiti letalstva. To smo doživeli pri kerozinu, to smo uh, videli povsod, enostavno to ne obstaja. Bodimo pošteni pri tej razpravi in ne navajajmo cele vrste čudnih argumentov. Imam čisto preprosto vprašanje. Če bi šlo tukaj za konkurenčnost, za kar bi lahko šlo, kako naj bo to zadeva konkurenčnosti, če je kava na letališču dražja kot celoten davek eh, za let v Šanghaj. To me stane 2 evra, kot pravi Peter Lize. Ampak kdo na tem svetu bo spremenil letalsko družbo zaradi 2 evrov? Mislim, da tega ne bo storil nihče. Če na en, pri eni letalske družbi dobite pijačo za ston, je to mnogo bolj udobno, kot če morate za to plačati in to ni povezano z obdavčitvijo ETS. Torej, moje vprašanje za komisijo je sledeče. Ali gre tukaj res za konkurenčnost ali pa gre tukaj bolj za to, da se sploh ne želimo dotikati letalskega prometa? No. Kolega Gerbrandi, prosim, če mi pokažete kavarno, kjer lahko dobim kavo na letališču za, dve, za dva evra. Preden pa mi kolega Gerbrandi odgovori na vprašanje, bi dal besedo še komisiji. Hvala lepa, gospod predsednik. Lepo pozdravljam vse. Vaše prispevki so nam zelo pomagali pri razumevanju podpore in pa odprtih vprašanj v zvezi z predlogom komisije. Kot veste, komisija vedno podpira globalne rešitve in tako bo tudi ostalo. Odkar se je začel postopek IKEA leta 2007, smo bili zelo dejavno odeleženi in smo tudi aktivno prispevali k tem razpravam. Toda jasno je, da postopek IKEA ni bil uspešen pravočasno in ni sprožil akciji. Zato je komisija izdelala svoj predlog v zvezi z vključitvijo letalstva v ETS in sicer od leta 2012 naprej. Nekakor ne sprejemamo nezakonitosti našega ukrepa. Zakonitost je dokazalo Evropsko sodišče, kajti eh, izdelali smo takrat tudi široko javno posvetovanje in na tej podlagi je bil tudi sprejet zakon Evropske unije, ki, kar, ki eh, pomeni, da se letalstvo vključi v ETS in to ni zakon Evropske komisije, to je zakon Evropske unije. In mislim, da je to treba razumeti. Mislim, da morajo to vsi deležniki vključeni v eh, to dobro razumeti. IKEA še vedno ostaja ključnega pomena pri globalnih rešitvah oziroma pri doseganju globalnega sporazuma jasno je, da je od vključitve hitrost mnogo večja. Še nikoli se ni zgodilo to, da so ustanovili skupino strokovnjakov, da so posvetili eh, čas in pa sredstva razpravi o tem, ali potrebujemo tržne ukrepe. In ti tržni ukrepi niso samo ETS. Tukaj so še eh, govore še o številnih drugih režimih, naprimer nekateri so povezani z dobički, drugi ne. Svet IKEA je 9. novembra eh, se dogovoril, da so ti ukrepi tehnično izvedljivi, da jih je moč izvajati, ampak da potrebujemo dogovor na politični ravni, zato da bi omogočili izvajanje teh ukrepov in da bi omogočili, olajšali ta politični proces, je bila ustanovljena skupina na visoki ravni. Predsednik Obej je to ustanovil in sicer pod svojim vodstvom. In, samo, in prejšnji teden se je skupina prvikrat sestala. Zato, da bi dali politični zagon a, političnim razpravam in sicer o različnih tržnih a, režimih. Strinjam se s tistimi kolegi, ki so omenili, da ni verjetno, da bi sprejeli enotni globalni dogovor in da bi ta pričel delovati. To, in sicer do septembra, ko se eh, sestane svet IKEA. Kaj pa, kar pa je možno, je to, da bi imeli ukvir ukrepov, kjer bi omogočil obstoj regionalnih in nacionalnih pravil in sicer na ta način da bi to omogočilo možni sprejem enega globalnega ukrepa. Mislim, da je to priložnost, ki jo mora Evropska unija izkoristiti. In v svetu je bil dosegen, dosežen napredek. In zato je komisija 12. predlagala, da bi Evropska unija začasno odstopala od uporabe sistema za trgovanje s pravicami, kar se tiče letalskega a, prometa v Evropo in iz e-, Evrope. To odstopanje velja za vse letalske družbe, ne glede na nacionalnost. Če Lufthansa leti iz Frankfurta v Washington, je to isto, kot če leti British Airways iz Londona v New York in obratno. To, da če uh, um, kitajska letalska družba leti v Evropo, jo tudi pokriva zakonodaja. Torej, letalske družbe tretjih držav, ki delujejo po evropskih uh, linijah, bodo morale spoštovati evropsko zakonodajo. Stopping the clock ohranja nediskriminatorna načela, ki se uporabljajo znotraj sistema ETS in zagotavlja enaka pravila igre za vse. To ni predlog, ki smo si ga kar tako izmislili. Previdno smo ga oblikovali. Ocenili smo, ali je ta predlog praktičen, ali ga je moč izvajati. Kajti naše letalske družbe in tudi letalske družbe tretjih držav, kot držav članic, ki upravljajo izvajanje letalstva v ITS-u, zahtevajo jasnost imeti morajo možnost, da, pričakuje, da delujejo v pričakovanju dogovora. In sistem ETS mora biti konsistenten. Res je, da tisti kolegi iz Evropske unije, ki nas predstavljajo v skupini visokih predstavnikov, zaslužijo možnost, da vplivajo razprave iz evropskega vidika. Morajo imeti določen vzvod. Na nek način se moramo zavedati časovnice postopka IKEA, zato da bi razmislili o pravilni časovnici in pa o časovnih imejitvah predlaganega odstopanja. In To je razlog, zakaj smo se odločili za enoletno odstopanje. S tem bomo hkrati, hkrati ohranili vzvod, hkrati pa bomo odstranili pomisleke tretjih eh, držav, ki pravijo, da Evropska unija spodpokuje postopek IKEA in pa njegovo možnost, da bi dobili eh, dober rezultat, tako da usiljuje ITS, medtem ko se pripravlja skupščina te dinamike ni več. Torej, kar bomo dobili je sledeče. Resnična možnost za vse partnerje, da se vključijo in pričakujemo, da se bodo eh, partnerji iz tretjih držav pozitivno odzvali. Prejeli smo poročila o tem, da ZDA odlagajo oziroma odlašajo oziroma da niso prav nadušene nad globalnim sporazumom. In doseči moramo te partnerje, imeti moramo razprave in to pred uh, srečanjem sveta novembra mislim, da obstaja dobra podlaga za nadaljevanje dialoga preko skupine visokih predstavnikov, pa tudi preko dvostranskih izmenjav med nami in partnerji iz tretjih držav, ki morda še niso razumeli namena in pa implikacij ETS Evropske unije. Vidik zunaj teritorijalnosti, mislim, da smo to spoštovali in omogočili smo manevrski prostor ki ga potrebuje IKO, zato da bi eh, dosegli eh, smiseln dogovor septembra ali oktobra. Odkar je kolegi sprejel ta predlog, smo že imeli prvi sestanek delovne skupine o tej temi. Naslednja razprava pa je načrtovana za 7. januar države članice povsem podpirajo to in komentarji, ki sem jih sprejela, prejela do sedaj, ne nasprotujejo. Sprejemajo predlog. Mislim, da je v interesu Evropske unije, da nadaljuje s tem, da ohranjamo verodostojno držo, kar se tiče izvajanja naših predlogov. To bo tudi zagotovilo, da bodo pogajalci v IKEO imeti največje možnosti, da uspejo pri zagovarjanju interesov Evropske unije preko mednarodnega režima. Mi v Evropski komisiji se bomo z veseljem odeležili razprav in eh, ta predlog bomo razložili vsem poslancem, vsem akterjem in eh, kar se da hitro bomo dali na, po, na razpolago podatke. Na voljo smo že dali dokumente, ki razlagajo, katere države bodo pokrite, kako bodo pokrite in eh, kakšne bodo posledice pokritja. Kolege vabim, naj se seznanijo s tem gradivom. Če bi imeli pa še kakšna druga vprašanja, bom z veseljem, bomo z, bo komisija z veseljem odgovarjala oziroma GD eh, okolje. Hvala lepa. Sedaj pa za konec dobi besedo še poročevalec Peter Lize. Hvala lepa, gospod predsednik. Kratek bom, kajti na voljo nimamo več prav veliko časa sami spregovorili o nacionalnih davkih. Kolegice in kolege, res prosim, da si to pogledajo. Razdelili smo dokument. Če karkoli ne drži, mi to prosim pisno sporočite in to bomo takoj prilagodili. Ampak razsežnost je povsem jasna. In zlasti se obračam na britanske kolege in pa na kolege iz politične skupine Torijev. In britanska olada je pred kratkim pod eh, vodstvom Torjev dvignila eh, davke eh, v letalstvo. Če letimo v prvem razredu, kar je sicer redko, ampak tudi številke za druge razrede so izredno visoke. Naj vam, dam, eh, naj vam podam primer. Če letite v Azijo. 184 funtov na osebo. To je en sam davek v eni državi članici. Ne more biti tako, da pri ETS Evropske unije delujemo tako, kot je predlagala Evropska komisija. Torej, da bi za eno leto to omejili na Evropsko unijo in da bi potem čez eno leto vključili medkontinentalni promet ali pa dobili ali začeli izvajati globalni dogovor, da je to konkurenčni problem. Če uh, bo ostalo pri teh 84 funtih. Jasno je, da so države članice zmerne. Države članice pa zaračunajo davke in to je eh, nespremljivo. Ryanair je dvignil cene zaradi ETS, ko letijo znotraj Evrope, 25 centov. Gospod predsednik je omenil tudi Ostfrizijske otoke. Če z Ryanairom letim skozi po celotni Evropi, plačam 25 centov več. Če pa nekdo želi leteti iz desetkratno, če leti na zelo kratki liniji. Nespremljivo je, da govorimo o izkrivljanju konkurenčnosti na ravni Evropske unije, če a, eh, nacionalne oblasti tako, posegajo, tako globoko posegajo v žepe svojih državljanov. In to sprejemajo vsi eh, letalske družbe in eh, tretji partnerji, napadajo pa nas, čež da je Evropska unija šipka. In mislim, da se moramo tega močneje zavedati. Pripravljen sem razpravljati o vseh predlogih. In prosim kolege za natančne obeseditve. Delal bom hitro, zato da bomo imeli na koncu čas, da razpravljamo o predlogih sprememb. Ob koncu tega tedna bom predlagal osnotek poročila, tako da bomo imeli možnost, da vključimo vse predloge sprememb. Ampak mislim, da je komisija zelo skrbno in natančno delala. In številne stvari, ki so bile omenjene v razpravi, so bile že predmet tehtanja. In zato nisem prav optimističen, da bi lahko predlog izboljšali. Ampak Eh, rad bi nekaj preciziral. Komisija nam je povedala, kar sem povedal tudi sam, da če ne bo globalnega sporazuma 1.1.2014, oziroma bo to začelo delovati 1.1.2014, ampak IKEA naj nam ne bi dal samo okvira za mednarodni in regionalni sistem ETS, ampak tudi zavezo, na katero se lahko zanesemo. Namreč, da bo nekoč prišlo do globalnega dogovora, tudi to je predpogoj. In ta pritisk bi rad ohranil in komisijo bi rad vzel, um, oziroma od komisije to zahtevam. Globalni dogovor je cilj v obdobju, ko pa tega še nimamo, kajti tega ne moramo začeti izvajati v treh mesecih, potrebujemo okvir, tako da bo EU, Avstralija in drugi lahko, da, da bodo lahko še naprej izvajali svoje nacionalne sheme v prilagojeni obliki. Ne more pa biti tako, da bi ničesar ne storili do leta 2020 ali pa 2025. Zahvaljujem se za to razpravo in kot sem že dejal, pripravljen sem sprejeti predloge. Nimamo veliko časa, oziroma časa imamo dovolj, da lahko o tem razpravljamo. Spomladi bi radi končali, zato da bomo dali jasen signal, da če je možen mednarodni dogovor, potem Evropska unija temu ne bo stala na poti. IKEA bomo dali vse možnosti, če pa to ne bo uspelo, potem se ne smejo pritoževati pri Evropski uniji, ampak pri tistih, ki morajo praviti svoje naloge. Hvala lepa, Peter Lize. Spregledal sem kolegico Forster, ki eh, se je želela še enkrat oglasiti. Hvala lepa. Komisija ni odgovorila na moje vprašanje. Tudi drugi so postavili to vprašanje. Odstopanje za 12 mesecev. Koliko časa bodo letalske družbe še plačevali ali ne? Govorim o majhnih letalskih družbah znotraj Evropske unije. Torej, odstopanje je predvideno za 12 mesecev in letalske družbe tretjih strani ne upoštevajo. Ali so predvidene sankcije proti njim? kajti letalske družbe tretjih držav ne bodo spoštovali tega. To vem jaz in to veste vi. Torej, kaj boste storili ob koncu 12-mesečnega obdobja, ko bodo letalske družbe, ko letalske družbe tretjih strani ne bodo spoštovali te ureditve? To smo vas vprašali in zanima me vaš odgovor. Hvala lepa. Gospa Foster. Mislim, da smo mi. Uh, tisti, ki moramo na to odgovoriti, ne Evropska komisija. Evropska komisija je to zato, da je zdela predlog. Mi pa smo tisti, ki moramo o tem odločiti, kaj bo na zadnje zapisano v poročilu Petra Lize. Torej, če že, komisija želi, lahko na to odgovori, ampak morda je to bolj vprašanje za me. Odgovorila bom na vprašanje, če smem. Zakon bo veljal za vse letalske družbe, ki delujejo znotraj Evropske unije, neodvisno od njihove nacionalnosti. To pomeni, da bodo sankcije in kazni, kot so predvidene v zakonih Evropske unije. Hvala lepa. In sedaj smo pri koncu te razprave. Zahvaljujem se vsem kolegom in kolegicam, ki so se te razprave odeležili. 23. januarja bomo razpravljali o osnutku poročila, 28. Eh, januarja pa je rok za predloge sprememb. 18. februarja bomo razpravljali o predlogih sprememb in glasovanje bomo imeli 26. februarja v odboru. In upam, da bo to pristalo na eh, plenarnem zasedanju marca. S tem je ta razprava zaključena. Hvala lepa vsem. In sedaj prehajamo k naslednji točki dnevnega reda. Tukaj gre za razrešnico za leto 2011. Vse to nam bo sedaj povedala Juta Hauk, ki je poročevalka. Izvolite. Najlepša hvala bom poskušala vseh sedem točk, ki se nanašajo na to, čim hitreje obdelati. Gre konec koncev za sedem točk. Še enkrat, eh, predsednik prekinja. Nikar ne hitite, do sedmih imamo čas. Da, da, saj znam brati, saj vem, kakšno je stanje. Vemo, da imamo še eno točko na dnevnem redu po tem področju. Ampak kot je razvidno, tu gre za razrešnico. In uh, vprašanje sklepšnosti, konec koncev gre za postopek podelitve razrešnice za, leto, za izvajanje proračuna za leto 2011. Torej, glede agencij na splošno bi dejala, da pet agencij pade pod eh, našo pristojnost. in v poročilu smo upoštevali tudi splošna načela, na splošna proračunska načela. Ta je treba spoštovati in to moramo nadzorovati. Gre za enotnost, enoletnost in uravnoteženost proračuna. Nekateri kolegi, ki so bili nekoliko pozorni v prejšnjem tednu, v času zasedanja v Strasburu. Verjetno so ugotovili, da svet ni najbolj koherenten pri uravnoteženosti. Prejšnji teden so želeli, da bi za leto 2013 9 milijard dolgov sprejeli. Torej, ne vem, če je to v smislu uravnoteženosti. Samo toliko kot obrobna pripomba. Torej, dejala sem tudi, da velja načelo enoletnost za vse agencije, oziroma naj bi. Enoletnost pomeni, da, del, da denar, ki smo ga predvideli, ne more da ga ne moremo predlagati vedno znova na naslednje proračunsko leto. Načrtovanje proračuna in izvajanja mora biti potekati tako, da lahko uporabim vsa sredstva, ki so bila predvidena za obdobje. Če pa izjemamo ne pride do tega, pa potrebujemo potrebno preglednost. Potrebu, potrebne so torej informacije, zakaj je do izjem prišlo. Če si pogledate moje predloge v mnenjih, boste ugotovili, da pri številnih agentov agencijah navajamo, da so imele agencije na določenih delih težave, torej, da bi izplačevale namenjena sredstva, kajti ni prišlo do izpolnitve določenih pogodb. Zaradi tega so izplačila prenesle v naslednje proračunsko obdobje. Konec koncev je komisija tista, ki sedi v številnih upravnih odborih agencij in želeli bi, da bi komisija tu nudila pomoč. Ko gre torej za enoletnost proračuna in tudi ko gre za postopke namestitev novega osebja. Svet, komisija in um, parlament so seveda sprejeli skupni pristop po večletnih pogajanjih o njem. In komisija v tem dokumenti to najde tudi vsa navodila glede tega, kako lahko pomaga agencijam. Obenem moram dejati, da tudi tisto, kar smo delali pred skupnim pristopom, predstavlja tudi obvezujoče načrte razvoja človeških virov. In partnerski direktorati, naprimer direktorat za proračun, morajo paziti na to, da agencije spoštujejo svoje načrte. Zaradi tega komisija ne more kar naenkrat predvideti večjih rezov v načrtih za razvoj človeških verov. Oprostite. Popiti moram kozarec vode, da ne bom kašala v mikrofon. Tako, toliko imam povedati o agencijah, potem pa še dve stvari. Najprej, tudi računsko sodišče ni ravno sveta institucija. To si je treba dobro zabeležiti. Računsko sodišče tudi deluje v okviru določenih časovnic. In to, kar vidimo sedaj v posebnem poročilu, ki ga je izdalo Računsko sodišče glede interes, interesnih konfliktov znotraj posameznih agencij. Če to pogledamo, potem ugotovimo, da je to že nekoliko pase. Agencije niso ostale na takšnem stanju, kakor se je pokazalo ob pregledu računskega sodišča, delali so naprej, seveda prišlo je do sprememb, to seveda priznavam. Razvile so mehanizme oziroma nadgranile mehanizme, ki preprečujejo različne interesne konflikte oziroma ki se izogibajo takšnim noskrižjem in telesom. Torej, to, kar je izpostavilo, kar je storilo računsko sodišče, ni najbolj aktualno to ne, odgo ne odgovarja več stanju, ki ga opažamo v koncu leta 2012 oziroma začetku leta 2013 v agencijah. In naj na zadnje dodam šele glede agencije za zdravila, agencije EMA. Vedno znova smo dejali, da naj agencija lepo, prosim, deluje tako, da pokrije svoje stroške. Hkritju stroškov pa spada tudi, da lahko sprejema tiste dajatve, ki pokrivajo neve stroške. Ampak zakonodajalec na področju pristojbin za to agencijo nismo pristolni mi, svet komisija in upravni odbor sta odgovorna. Upravni odbor sestavljajo predstavniki držav članic in njihov interes ni, da bi bile pristojbene takšne, da pokrijejo stroške, kajti to pomeni, da bi morale države članice oziroma industrije držav članic plačevati te pristojbine. Že več let ustrajamo pri tem, da prosim vzpostavite novo, novo ureditev glede pristojbin. Ne vem, zaenkrat ni bilo nič, bomo videli, kaj bo v prihodnem letu. Toliko torej o agencijah. Pojdimo še na dnevno točko dnevnega reda, torej točka 8, ki se ne nanaša na agencije, ampak na splošni proračun komisije. Pri tem se še enkrat vračamo k temu, da Evropsko računsko sodišče ne deluje najbolj korektno. Pravzaprav, če bi bili nekoliko bolj zlobni, bi lahko rekli, da ima določene skrite tendence. Zakaj? Kaj so storili? V svojem letnem poročilu so preprosto združili področje okolje in zdravje skupaj z razvojem podeželja in ribištva. Posledica tega je, da je bilo govora tudi o stopnji napake. Mislim, da 5,2 odstotka, ne vem, kolikšna je že točno bila ta stopnja napake. Ampak tisto, kar spada pod naše področje, torej okolje in zdravje, ni imelo nikakršne stopnje napake. Torej, imelo je nič odstotno stopnjo napak. Tako da ni dobro, če ta področja združujemo. Pričakujemo, da bo računsko sodišče pri oblikovanju naslednjega poročila, torej o razrešnici 2012, zadeve prikazalo drugače. Drugače bomo poslali popolnoma drugačno predstavo o zadevah v svet. Nasplošno smo zadovoljni glede obveznosti in številk. Jasno je, da direktorat za podnebje, glede na to, da gre za nov direktorat uh, ima še določene težave, gre za novo telo, mora se postaviti na noge. In šele na to lahko seveda ustrezno razporaga sredstvi. Seveda, da smo bili nekoliko preveč optimistični, zaradi tega je bil tu stopna izvajanja le 85 odstotna in zagotovo bo v naslednjem proračunskem letu popolnoma drugače. To bomo seveda obravnavali pri razrešnici za leto 2012 in takrat bomo odgovorni za to. Upamo, da bodo zadeve drugačne. Več k temu sploh ne bi dodala. Za vse agencije in komisijo lahko rečem naslednje. Predlagam, da lahko podelimo razrešnico. Najlepša hvala, Juta Haug. Torej, predlagate sprejetje razrešnice. Najlepša hvala za predstavitev. Mislim, da redko kdo lahko tako zanimivo predstavi omenjene številke, kakor Juta Hauk. Tako. Ni videti, da bi kdo želel besedo. O, pa le. Gospa Howardi, pa predtem še poročevalec v senci. Najprej dajemo besedo vam, izvolite. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudá-los a todos e saudar de forma especial a colega. Najlepša hvala, predsednik. Najlepša hvala vsem, predvsem kolegici Juti Hauk, ki je ponovno opravila zelo dobro delo. Čisto kratek bom, ne bom ponavljal tega, kar ste že prikazali, s tem se strinjam. Ampak obstaja še točka, ki bi jo rad obravnaval v okviru razprave in sicer. gre za vprašanje ubeseditve. Torej, pri agencijah se pojavlja eden izmed stavkov, ki pravi o tem, da ni dokazov, da bi komisija oziroma da bi agencija delovala v nasprosju s um, stroškovno učinkovitostjo oziroma da ni nikakršnih uh, dokazov oziroma nakazil, da bi se zadeve izvajale nekorektno. Ne vem, ali to pomeni, da lahko mogoče obstajajo nepravilnosti in goljufije, ki pa jih ne moremo dokazati. Torej, da ne moremo dokazati tega, da agencija de, deluje v nasprotju z načelom stroškovne učinkovitosti. Torej, lahko, torej, to pomeni, da so nepravilnosti, ampak nimamo dokazov, zaradi tega ne moremo reči, da prihaja do nepravilnosti. Ne vem, kaj želimo doseči s to formulacijo. Mislim, da bi bilo bolje, če bi ta formulacijo umaknili iz eh, mnenja, morda bi ga lahko črtali, lahko bi rekli, Na podlagi obstoječih eh, podatkov predlagamo, da se podeli razrešnica. Upam, da bodo seveda podeljene vse razrešnice, ki jih imamo na današnjem dnevnem redu. Ampak, če si pogledam trenutno v beseditev pri, naprimer, računskem sodišču, se mi nekoliko zdi, da vedno obstaja sum, da prihaja do nepravilnosti, nimamo pa dokazov za to. Gre za dvojno zanikanje, ki ga imamo v besedilu. Torej, ni dokazov, da ni nepravilnosti oziroma nespoštovanja stroškovne učinkovitosti. Predvidevam, da želimo reči, da načela stroškovne učinkovitosti spoštujemo. Želim, da, mislim, da želimo reči to. Ampak vseeno, drugače je najlepša hvala kolegici, čestitam ji za dobro upravljeno delo. Želel sem podati le komentar glede omenjene točke, glede ubesedistev vseh poročilih. Hvala. Andreas Hanovi bo sedaj dobil besedo. Najlepša hvala, predsedujoči. Tudi sam bi čestital oblikovalki mnenja za odlično upravljeno nalogo. Popolnoma se strinjam z mnenjem in eh, prav tako sem mnenja, da je postopek podelitve razrežnice zelo pomemben, sploh v okviru demokratičnega nadzora, ki ga upravlja Evropski parlament. Evropski parlament namreč podeljuje razrešnico komisiji. In sicer potem, ko se preveri korektnost letnih računov in potem, ko se preveri kakovost posamezne izdatkov. Tako da mislim, da je naša naloga v tem kontekstu pomembna, ko gre za okolje, zdravje in varstvo zdravil. Uh, je naša naloga, da preverimo, ali je komisija vseh pet agencij za te politike dobro namenila sredstva in jih tudi uporabila. In ali so agencije dosegle svoj politični namen in smiselno uporabila sredstva, ki so jim bila dana na voljo. Potem so komitija tu tu preverja tudi, naprimer, varnost zdravil, vpliv na okolje in tako naprej. Gre za vidike, ki se čisto konkretno dotikajo vsakdanjika naših državljanov. Kar se tise, tiče razrešnice v kontekstu zelo resne gospodarske krize, v kontekstu krize, ki zahteva od vseh državljanov določene žrtve in zategovanje po tesu, tem kontekstu je razrešnica zelo pomemben trenutek. To je trenutek, da pokažemo državljanom, da finančna sredstva iz proračuna EU uporabljamo za strateške teme in da so ta sredstva upravičena, kaj ti seboj prinašajo resno dodano vrednost. Gre za izdatke, brez katerih ne moremo. Pomembno pa je, da tudi pri razrešnici pregledamo, kakšno je dejansko stanje, tako da preverimo, ali so bila izvajanja priporočila iz preteklega leta ali ne, ali so bili torej sprejeti konkretni ukrepi za izboljšanje statusa ko. Kot veste, glede decentralnih agencij in petih agencij, ki se nanašajo na delo našega odbora, običajno prihaja do podobnih težav ni vzpostavljen učinkovit postopek za izogibanje navskrižja interesov. Lani se je to naprimer nanašalo za Agencijo za okolje in na Agencijo za varnost hrane. Šlo je tudi za kadrovsko politiko. Dejali smo, da potrebujemo transparentne postopke in boljšen notranji nadzor. poročevalka je dejala, da smo v letu 2011 bili priča resnemu napredku, sploh ko gre za agencijo za okolje in agencijo za zdravila. Računsko sodišče je v letnem poročilu ponovno ugotovil, da prihaja do napak pri splačilu, ko gre za področje zdravja, razvoja podeželja in ribištva. In poročevalka je dejala tudi, da pri izvajanju proračuna lahko gotovimo, da je izvajanje proračuna na našem področju, za katerega smo pristojni, zadovoljivo. Zdi se, da tudi ne prihaja do nepravilnosti ali goljufij. Vsaj na podlagi obstoječih podatkov. Zaradi tega je poročevalka dejala, da je smiselno podeliti razrešnico vsem petih agencijam. Kot poročevalec v senci in predstavniki naše poslanske skupine lahko podpremo to mnenje. Korektnost eh, letnih obračunov in eh, delovanje agencij bi bilo dobro še bolj specifično pregledati. Naprimer, gospod Kerbrandi bi lahko to storil in pripričani smo, da je več kot kompetenten za to. Konec koncev gre oziroma konec koncev kolega deluje v odboru za proračun. Hvala, najlepša hvala. Ne na zadnje, gospod Đuli Gardi. Najlepša hvala, predsednik. Rada bi dejala, da zelo občudujem prizadevnost um, poročevalke in um, žal mi je, da, ima, da je prehlajena in mislim, da je sem se od nje tudi nalezla v tekom zadnjega trialoga. Torej, glede razrešnic, naj to razložim stališča naše skupine. Imamo mm, splošno stališče, da razrešnice ne podelimo, dokler računsko sodišče ne poda svojega kvalificiranega mnenja. In to naše stališče ohranjamo. Glede petih agencij se strinjamo, da bi ti morala razrešnica biti podeljena v okviru OECD, tako da bi bila upoštevana mednarodna načela finančne preglednosti. Naj ob tej priložnosti razreš, podeljevanja razrešnic, ki se pojavi vsako leto in glede na kratek čas, ki ste mi ga dali na voljo, morda je, so zadeve nekoliko monotone, vedno znova moramo podeljevati razrešnice, ampak mislim, da lahko uporabimo, izkoristimo to priložnost in smo bolj prizadevni. Gospa Kanakadakis, je med nedavnim zaslišanjem v okviru parlamenta se zauzela za skupni priročnik glede nadzora teh agencij in tudi skupnih smernic glede morebitnih rezov proračunov omenjenih agencij. Mislim, da teh vidikov nismo upoštevali v obstoječem mnenju. In komisar je spod, pozdravil to pobudo, tako da bi bili smiselno v postopek podeljevanja razrešnice vključiti tudi ta vidik. Radi bi torej sodelovali pri postopku podeljevanja razrešnice. Hvala. Tudi sam bi bil rad seveda prisoten pri teh razpravah, ampak to je v okviru odbora za nadzor proračuna. Sedaj pa dajemo besedo komisiji. Dobro, komisija nima mnenja, tako da dajemo besedo poročevalki. Naj rečem čisto jasno, ravno to je srčika problema. Gre za težavo, torej, da ne le oddelki komisije in tudi agencije se ne morejo zanesti na svoje partnerje, ko, niti ko gre za, za osnovo proračuna. Mislim, da je to dober primer tega, kar vse čas izpostavljamo. Potreb, potrebno je da pristojen odbor v miru komisije mora biti sposoben odgovarjati tistim, ki so od njih odvisni. Tudi v okviru, naše delovne, v okviru našega odbora bi morali znati zagovarjati svoje stališča. Pa ne, nekaj povem še glede na komentarje kolegov glede komentarja, da ne bi prišlo do razrešnice, kot je dejal Žuli. Morda je prišlo do težave pri tolmačenju, morda bi bilo bolje, da slušalk sploh ne bi imela slejših, ampak mislim, da je prišlo skozi, da računsko sodišče sploh še ni sprejelo torej svojih poročil, ampak eh, obračunsko leto stališča računskega sodišča je zaključeno. In kar se tiče vseh agencij, je bilo izdano poročilo glede vseh agencij. Naj še enkrat jasno rečemo, da bo Jose Manuel eh, želel spremembo. Dejali so, da ni bilo moč ugotoviti napak, da je vse načeloma potekalo tako, kot je treba. Če Julie želi skupne smernice za vse agencije, ne vem, kaj si potem najbolj predstavlja ampak kot veste, obs že obstaja skupni pristop. Tekom številnih zasedanj v okviru parlamenta, sveta, komisije smo sedeli skupaj za isto mizo in v teh raz skupnih razpravah smo izdelali skupni pristop. In Giles Chichers je bil prisoten pri delovni skupini, ki je to izoblikovala. seveda pri tem predpostavljamo, da bodo ta skupna pravila na voljo vsem. To je bilo sprejeto v času danskega predsedovanja in to je podpisal um, predsedujoči svetu in uh, mislim, da tudi podpredsednik parlamenta. Ne vem točno, kdo je bil podpisnik, ampak to smo dejansko podpisali. Potem glede komentarjev gospoda Zanonija. Nisem prepričana, morda je šlo res za napako v prevodu. Tu ne morem kaj, italijansko pač ne razumem. Evropsko računsko sodišče ni ugotovilo, da bi prišlo do kakršnekoli napake na področju okolja in zdravja. Kar pa so storili, pa je to, da so področje okolja in zdravja združili z razvojem podeželja in ribištva. To so družili v eno področje in dejali so, da je bila stopnja napake 5,2 odstotna. Pri okolju in zdravju pa ni bilo nikakršnih napak, pri razvoju podeželja in ribištva pa da. In če želimo te, ta področja sedaj združevati, pride do vtisa, da so težave tudi na področju okolja in zdravja. Kar pa ni res. zaradi tega bi zahtevala od računskega sodišča oziroma od odgovornega v računskem sodišču, ki bi bil, mora biti danes pravzaprav prisoten, da sprejme drugačno smeritev, tako da bo čisto jasno, kakšno je stanje. Ampak vem, zakaj to počnejo. Nič cela sedem šest odstotka je v okviru celotnega evropskega proračuna namenjamo našemu področju, kar je res smešno, veliko premalo je to. Tako da morda se jim zdi smešno, da morajo za tako majhno področje predvideti čisto novo vrstico. Ne vem, ampak dobro bi bilo zadeve spremeniti. Predsednik, kodovo boste imeli povedati še kaj glede rokov za predloge sprememb. Izvolite. Da, da, o rokih takoj. Se je komisija odločila, da spregovori? Izvolite.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 trenutno natančno sledimo postopku podeljevanja razrešnice. Glede naše vloge v upravnih odborih agencij, no tam res skrbimo, da se proračun ustrezno izvaja in eh, zagotavljamo, da se izvajajo načela učinkovitega izvajanja proračuna. Gre za nenehna prizadevanja. glede na vzkrižje interesov, mislim, da je prišlo do napredka, ampak to področje je zelo občutljivo. Zagotoviti moramo, da so agencije hitro odzivne. Imamo ljudi, ki natančno spremljajo mm, napredek, to je pomembno za agencije in tudi za nas. Najlepša hvala. Torej, glede časovnice. Rok je 19. decembar, do 10. lahko podate predloge sprememb. 24. januarja bomo odločali v okviru našega odbora in 24. marca potem v okviru upravljanega zasedanja. Dobro, sedaj prihajamo na zadnjo točko na dnevnem redu. Gre za Kuala Lumpur. Um Gre za. Um, dodatni protokol Nagoja in Kvala Lumparja o odgovornosti na domestnih nadomestilih kartagenskemu protokolu biološki varnosti. Ta naslov je toliko kolegov prepričal, da podajo predloge sprememb, namreč nikogar, da bomo jutri glasovali o celem besedilu. Na kratko bi predstavil, zakaj gre. Cilj protokol iz Nagoje in Kvali Lumpurja, to gre za mednarodni sporazum, ki ureja prenos živih spremenjenih organizmov v eno državo, v drugo. In tu naj bi se zagotovilo, da ena država pred uh, odobritvijo uvoza takšnih organizmov v zadostni meri prejme obvestila in da ob poznavanju vseh okoliščin lahko sprejme svojo odločitev. V protokolu je omenjen tudi načelo številke 15 deklaracije iz RIA in tu gre za previdnostno načelo in načelo enkrat, to načelo je še enkrat podarjeno. Predvideno je tudi informacijska točka za varnost in izmenjavo informacij o živih spremenjenih organizmih in s tem naj bi se države podprle pri izvajanju protokola. Ker sem bil jaz izbran kot poročevalec, bi nakratko povedal, kakšen je moj sklep, dodatni protokol iz Kuala, Kuala Lumpur in Nagoje, bistveno prispeva k temu, da se bodo cilji o biološki raznovrstnosti in uh, tudi drugi uresničili. Prav tako kot Evropska direktiva o okoljski odgovornosti iz 2004 se tudi ta dodatni protokol ukvarja z odgovornostjo in nadomestili za škodo, ki nastanejo zaradi živih spremenjenih organizmov podpiram sklep sveta v imenu Evropske unije, da se ta dodat, dopolnjeni protokol iz Nagoja in Kvala Lumpur o odgovornosti na domestilih, ki je v pristojnosti pa Evropske eh, unije, da se to potrdi. Pozdravljam, da so države članice dopolnjeni protokol že podpisali in jih pozivam, da ga hitro ratificirajo. To je to prosim za besedo, če želi še kdo kaj vprašati. Ana Rozpah. Hvala. Bom kar dansko govorila. Strinjam se s tabo, da. So še zadnje tri države, oziroma da bi morale še zadnje tri evropske države podpisati ta dopolnilni protokol. Moramo pa se zavedati, da lahko pride do škode in da zato moramo sodelovati za to, da bodo te čezmejne škode, da niti ne bo nastopila in zato moramo izmenjati uveljavljene prakse in dobro je, da tu govorimo o eh, načelu previdnosti, torej da je treba tudi razviti nacionalno zakonodajo o nadomestilih in uh, povračilih pri škodah, zato da se ta škoda povrne. Dobro je, da to omenjamo, kajti v Evropi je to nekaj, kar ni tako nenavadno, ampak to ne gre samo za države EU, gre tudi za trete države in nekaj. Kar je tukaj napisanega, je pravzaprav revolucionarno. To sem želel le še povedati. Hvala, da si se lotil tega vprašanja. Hvala. Hvala. Morda bi lahko Estonijo, Grčijo in Malto tudi še prepričali, da podpišejo ta protokol. Češka republika, Latvija in Švedska pa so že ratificirale ta protokol. Tudi tu upam, da bo se pridružilo še malo več držav. To je dobra stvar, je prav revolucionarna in to so vsi. Uh, Kolegi so tako videli za to resni predlogo sprememb in jutri bomo tudi zelo hitro lahko glasovali o tem. S tem smo za danes zaključili in jutri se dobimo ob desetih, koordinatori ob devetih, ampak to je za prto zasedanje in jutri se bomo potem takoj lotili glasovanj. Zahvaljujem se za. tistim kolegicam in kolegom, ki so zdržali še do um, danes in vsem ostalim, do sedaj in se vsem ostalim želim lep dan.